Dragi kolegi, bomo začeli z našo sejo. Nous allons aborder un sujet important et... Obravnavljamo zelo pomembno temo, to je prihodnost nizkocenovnega letalskega prevoza. Torej obravnavljamo sektor nizkocenovnih letalskih družb. To je pomembno za številne vidike. To je sedaj podvrženo izzivom 21. stoletja, ko govorimo o razogličenju, o podnebnih spremembah. Sedaj smo sredi COP25, pomembno je tudi vprašanje digitalizacije, konkurenčnosti, pa tudi varnosti. In seveda pa ne smemo spregledati izboljšanja pogojev dela. In tega, kar je v srčik našega dela, sicer dobrobiti potnikov od začetkov skupnega trga za letalstvo leta 92, so nizkocenovne družbe eh, še bolj kot ostale izkoristile možnosti skupnega evropskega projekta. Tudi po zaslugi nizkocenovnih eh, eh, družb se zdi, da je lažje in bolj demokratično potovati po Evropi. Danes imamo več eh, možnosti premiko od točke do točke. Vendar pa 25 let kasneje je ta sektor uh, ranljiv. Zakaj? Zaradi tega, ker ima velike potrebe po kapitalu in zato, ker so v tem sektorju uh, marže nizke. Zato se sooča z velikimi izzivi, zla, zlasti z uh, okoljskimi izzivi. Poleg tega pa je v tem sektorju konkurenca zelo intenzivna. Torej, tu smo sedaj, zato da bi bolje razumeli izzive in tveganja za ta sektor. Zato smo tudi organizirali to predstavitev, zato da bomo dobili Eh, celovito sliko sektorja, zato da bomo videli, kako te družbe, kako nizkocenovne letalske družbe se pripravljajo na te izzive. Dobrodošli vsi strokovnjaki, ki ste prišli sem. Naj vam jih predstavim po vrsti, kot bodo predstavili svoje predstavitve. Z nami je Z nami so strokovnjaki najprej gospod Matthew Krasa. dobrodošli. Ehm, potem vi, vi ste vodjo oddelka za odnose z javnostmi. Z nami je Frank Bauer, finančni direktor, član upravnega odbora Eurowings. Dobrodošli z nami, gospe Jose Luis Arno. Dobrodošli na našem odboru. Vi ste generalni direktor odbora Ane in ste tudi podpredsednik oddelka za turizem v Lizboni. Na drugi strani imamo gospo Oano Petresko, vi ste eh, direktorica eh, družbe Blue Air, dobrodošli in z nami je tudi Livija Spera. Dobrodošli, vi ste generalna sekretarka Združenja evropskih delavcev v sektorju prometa. Zelo nas zanima, kaj nam boste povedali in tudi zanima me, kaj nam boste predlagali, na čem moramo začeti delati v našem odboru, zato da bomo, uh, bomo našli odgovore na te odzive, ki sem prej navedla. Kar zadeva čas, bom res neizprosna vsi. Vem, da imate malo časa, šest minut ima vsak med vami, vendar v šest minut lahko veliko povemo ne, veste, da plenarne zasedanje nimamo ve, pogosto več kot eno minuto časa, vi pa imate tokrat šestkrat več časa. Torej, s tem bomo imeli dovolj časa za razpravo s poslankami in poslanci, katerih pričana sem, da imajo veliko vprašanj za vas. In seveda, prosim, kolegi, upišite se na seznam govornikov. Bomo začeli kar z vami, gospod Krasa vodjo oddelka za odnose z javnostmi pri Rajneru. Šest minut, točno šest minut, izvolite. Hvala, da ste z nami. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala, da ste nas povabili na to predstavitev. Michael Leary je upal, da bo prišel sam, sam vendar žal ni mogel priti, ker imel druge obveznosti. Sem pa vesel, da sem lahko tu in da lahko govorimo o teh izzivih, ki ste jih omenjali. Naj izpostavim, kako deluje letalski trg, oziroma kako je bil videti pred 30 leti. Takrat je bilo nekaj monopolnih letalskih družb, ki so povezovali le nekatere dele Evrope. In vsak potnik je moral uporabiti eno od teh letalskih družb in pri tem je moral tudi večkrat prestopati, tudi do štirikrat, petkrat. In ta sistem ni bil trajnosten. In dokaz je, da sedaj sistem deluje posem drugače. To pa smo dosegli zaradi liberalizacije letalskega trga, kar ste prej omenili. In ta liberalizacija je pomenila, da so lahko nizkocenovne letalske družbe vstopile na trg in da so lahko ponudile dostopne lete med večjimi mesti, prej izoliranimi regijami in tako naprej. In to je ključno za evropski projekt. In nimamo alternativne možnosti za prevoz, ko gre recimo za regije, kot so Južna Italija, Južna Španija, Balčke države in tako naprej. Zato so te nizkocenovne družbe ključnega pomena za številne evropske državljane. Poleg tega To tudi nudi številne mm, priložnosti za zaposlovanje. Ehm, Ryanair nudi zelo veliko delovnih mest v Evropi, tudi tam, kjer je malo eh, zaposlitvenih možnosti, imamo 86 eh, baz, nudimo dobre plače in prav tako priznavamo eh, sindikate in podpisujemo kolektivne pogodbe. Rajner posluša svoje zaposlene, pa tudi svoje uh, potnike. In kaj želijo potniki? Želijo več izbire, želijo eh, možnost, da si kupijo osnovno vozovnico ali pa še dodatke. Potniki želijo zanesljivost. In uh, mi imamo 90-odstotno točnost in najmanj odpovedi med evropskimi letalskimi prevozniki. In prav tako potniki želijo pomoč, če gre kaj narobe, tudi mi to nudimo. In vsi si želimo delovati trajnostno. In Ryanair in nizkocenovni letalski prevozniki so tu res najboljši. Ryanair je najbolj zelena evropska letalska družba ob, oblika letala in notranja oprema omogočata, da imamo najbolj popolnjena letala, imamo najmlajšo floto letal, imamo zelo očekovite operacije eh, in eh, nimamo transfernih eh, letov, ki so okolje škodljivi in imamo najnižje emisije CO2 na potnika med velikimi prevozniki, le 66 gramov na osebo na kilometr. No, tu vidite, kako dobri smo. Mi imamo največji delež potnikov v Evropi, smo pa le peti, ko gre za emisije CO2. -ja. In če to primerjate z štirimi letalskimi družbami pred nami ali celo tistimi, ki so za nami, vidimo, da mi uh, uh, torej imamo bistveno manj emisij. In, in kakšne so te druge družbe? To so družbe, ki imajo poslovni razred, ki imajo manj potnikov na letalih, torej imajo manj potnikov v letalih in ta, letal, te letalske družbe tudi upravljajo transferne potnike. To pomeni, da morajo potniki uh, leteti z dvema letaloma, da pridejo na svojo destinacijo. Če želi Evropski parlament tukaj storiti, potem bi predlagal to, to da se lotimo ravno tega vprašanja. Da vsakdo mora odigrati svojo vlogo. Proizvajalci morajo uh, izdelovati bolj zelena letala, bolj učinkovita letala, potem goriva morajo biti boljša. Torej, vsakdo mora opraviti svoje. In Evropa se ne sme osredotočiti na obdavčitev uh, goriv, temveč na to, da, da so goriva bolj učinkovita in da se to subvencionira. To bo pomagalo letalskim družbam, to bo pomagalo trajnosti davki zgolj poslepšujejo um, mobilnost potnikov. Nizkocenovne letalske družbe omogočajo kakovostne storitve, povezujemo oddaljne regije in nizkocenovni letalski prevoz je um, okoljsko najbolj učinkovit, ker imamo najnižje emisije in ker nimamo transfernih letov. Hvala lepa za vaš prispevek in hvala, da ste se držali svojega časa. Sedaj pa bom dala besed do gospodu Franku Bauerju, ki je uh, član pravnega odbora pri Eurowings. Izvolite, šest minut. Ali so vsi leti slabi? To sem že veliko krat slišal v prejšnjem mesecu. Sam sem zelo privilegiran. Danes sem iz Limburga prišel sem z vlakom. Imel sem direkten vlak, torej. Potem pa sem se še pripeljal z, s kolesom do parlamenta. Ampak nimajo vsi tega privilegija. Nima vsakdo vlaka do Evropske prestolnice. Zato mislim, da ne smemo pripovedati kratkoročnih uh, letov oziroma kratkih letov. Hvala, da ste nas povabili na to na ta odbor. Včas mi je, da lahko spregovorim pred vami. Vsak dan povezujemo potnike na tem kontinentu na stroškovno učinkovit način in s tem tudi spodbujamo povezanost Evropske unije. Mislim, da moramo biti na to ponosni, ne pa da nas je sram. Tudi, ko gre za prihodnost, je pomembno, da imamo možnost potovanj med Lizbono in Budimpešto, Atenami in Oslom ali Kelom in Madridom tu bo letalo vedno prva izbira prevoza. Torej moramo poskrbeti z ravnovesjem med interesi ključnih deležnikov, potnikov, zaposlenih, deležnikov javnosti in seveda okolja. Najbolj pomembni so naši zaposleni, to je naše najpomembnejše premoženje in mi upoštevamo delovno pravno zakonodajo tudi v tem sektorju. V preteklosti smo bistveno zmanjšali emisije hrupa in oglikovega dioksida in na tem bomo še naprej delali. Zato pa moramo sprejeti tri pomembne ukrepe. Najprej moramo še naprej eh, vlagati v moderna letala. Vsako leto investiramo milijarde v nova letala, s katerimi zmanjšujemo naše emisije. Eh, model A321 NEO je v primerjavi z A321CO takšen, da porabi le 5 ton goriva za razliko od starejšega modela, ki pravi 6,5 ton na leto iz Kolna v Madrid. In to je zmanjšanje 22 odstotkov, emisije hrupa pa so zmanjšane za 50 odstotkov. In to pomeni, da uh, gre tu za veliko naložbo, no hkrati pa prihaja do povišanja obdočitve v Nemčiji in potem bo to, to bo pomenilo povečanje za 250 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov naših bruto prihodkov. Torej, mi potrebujemo skupni pristop. Potem drugi ukrep, izvajanje skupnega evropskega neba. Ne morem reči, da je Evropa dovolj tako, da, da, da, da tako pomemben eh, projekt bil v predalu več let in to na škodo podnebja. Vsak dan moramo uh, torej, leteti na okolje, na mesto, da bi neposredno leteli in to uh, povečujejo emisije za 10 odstotkov. Zakaj? Ker imamo, uh, ker imamo fragmentiran evropski zračni prostor. Zelo pomemben je projekt enok, enotnega evropskega neba. Uh, moramo to še izboljšati. Torej, to je prava priložnost, da se tega sedaj lotimo. In tretji ukrep. Uvedba alternativnih goriv. Pripričan sem, da v svojem času delovanja v letalski panogi ne bom videl, da bo letalo, ki ima več kot 150 sedežev, letelo na alternativni pogon. Zakaj? Zato, ker so razvojni cikli letalskih ogrodij v tem sektorju zelo dolgi. Oblika najmodernejšega letala se je začela v 80-ih. To pa tudi zato, ker imamo zelo visoke standarde glede varnosti in zanesljivosti, kar je seveda dobro. Torej, e-goriva in oglično neutralna goriva so edina realistična alternativa za prihodnih 30 let. Moramo imeti takšna goriva, ki vzamejo čim več CO2-ja in ki naj prihaja iz obnovljivih verov energije. Tehnologija je na voljo, tu ne gre toliko za raziskave, temveč za to, da povečamo zmogljivosti na industrijsko raven. Torej, letalska panoga potrebuje giga podjetje za e-goriva, ki so primerljiva z giga podjetje za litij-ionske baterije, ki jo je ustvaril Elon Musk. Potem interesi potnikov. Zelo pomembno je, da imajo potniki svoje pravice. Eurowings uh, eh, plačuje odškodnine v skupnosti leta 2018 smo plačali 153 milijonov evrov očkotnin. Ehm, za vozovnice, ki so stale le 60 milijonov evrov. Nekatere družbe, recimo Small Planet, so šle v stečaj, zato ker so morale plačati veliko več škodnin, kot so stale vožovnice. Zato menim, da je bilo treba, da je bilo treba revidirati obstoječo redbo. Če ne pozajem, obvezujemo se, da bomo zmanjšali emisije ogličnega dioksida, vendar potrebujemo vašo podporo za to, da bo nadzor zračnega eh, prometa bolj učinkovit. Reforma pravic potnikov mora zagotoviti ravnovesje med varovanjem potrošnikov in stroški panoge. In tretjič, kar je najbolj pomembno, letalstvo je pomembno pri povezovanju Evropske unije in bo imelo to vlogo še naprej. Zato kratkoročni fetov ne smemo prepovedati. Hvala lepa za vašo pozornost in se veselim prihodnje razprave. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa dajem besedo gospodu Joseju Luisu Arnoju. Šest minut, izvolite. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Tudi sam imam nekaj prosojnic. pri eh, prosojnice so v angleščini, govoril pa bom v portugalščini. Nizkocenovni prevozniki so zelo pozitivno prispevali k razcvetu turizma omogočili ste so nove povezave med mesti, ki jih prej ni bilo. Ustvarili so se novi trgi, prišlo je do novih določb in tega prej, ko so eh, vladali običajni prevozniki, ni bilo. Evropsko, en, torej, evropski notranji trg se je tako lahko razvijal. Nizkocenovni prevozniki eh, služijo turizmu, služijo pa tudi družinam in prijateljem, eh, majhnim in srednje velikim podjetjem, študentom, podjetnikom, ki koristijo ponudbe nizkocenovnih prevoznikov. Portugalska je obrobna regija. 90 odstotkov potnikov pride na Portugalsko z letalom. Torej, to so statistični podatki. Torej, eh, to vrstni promet je zelo vplival na turizem. Slišali smo tudi poročilo, ki je odigralo pomembno vlogo pri razvoju tega prometa, eh, zlasti eh, ko gre za nizkocenovne prevoznike. Naš model je izredno sodoben, ki služi javnosti in pa zasebnim interesom in prebivalci regije so imeli od tega velike koristi. To je zelo preprost in predvidljiv model. Stroškovni model se nadomesti z znižanjem prihodkom. Model je učinkovit, saj izrablja obstoječe zmogljivosti in na ta način zelo, se da zelo dobro izčrpati zmogljivosti. prihodki se potem optimalno uporabijo in sicer na prožen način. In na ta način uh, se je moč prilagoditi povpraševanju in to koristi pri, um, letališčem in letalskim družbam. So pa težave s stroški, eh, oziroma eh, to pa ima vpliv tudi na stroške in pa na število potnikov. Zato je pomembno, da tega sistema ne uh, zamajamo, ne, destabilizira, ne destabiliziramo. Potrebujemo uh, primerne rešitve, da bomo lahko ohranili ta model. Toliko o nacionalni uh, panorami. Torej, Algave, Porto, Lizbona, v vseh teh mestih je prišlo do okrepitve prisotnosti nizkocenovnih prevoznikov turizem na portugalskem um, predstavlja 26,7 milijardo, milijard evrov in to je leta 2017 ustrezalo 13,5 odstotkom nacionalnega BDP-ja. Um, kar se tiče Lizbonske regije, um, uh, to predstavlja 19,8 odstotkov BDP-ja. V regiji Lizbona dela v turizmu 182 tisoč ljudi. Lahko torej rečemo, da če ne bi prišlo do razvoja nizkocenovnih prevoznikov, potem teh številk ne bi nikoli dosegli. In sedaj um, brezoglično gospodarstvo, to je seveda poglavitni cilj. Vpliv na okolje je seveda velik eh, zaradi eh, letalskega prometa in zato je treba razmisliti o alternativah. Pomembno je, da vzpostavimo primerne spodbude. Tehnologija se razvija in to velja tudi za letalski sektor. No, seveda še vedno prihaja do nihan, ampak eh, še vedno je pomembno, da izkoristimo vse zmogljivosti. Eh, v korist okolju. Nove tehnologije igrajo posebej veliko vlogo za izboljšanje učinkovitosti in pa za kakovost storitev in za znižanje stroškov. To velja za eh, družbe in za letališča. Torej, učinkovitejši stroški in boljše kapacitete. Promet raste in eh, ljudje eh, vedno bolj uporabljajo način rezervacije na spletu. Eh, cene se morajo ponovno pozicionirati. Nizkocenovni prevozniki so vzpostavili pogoja za nove proizvode. Sedaj se je vzpostavila nova dinamika za uporabnike čarterski proizvodi ne pokrivajo več potreb mladih novih generacij. Seveda obstajajo številne meje, obstajajo številni predpisi, standardi in tako naprej. Ampak eh, seveda si moramo pogledati, kaj prinašajo tisti novi na trgu. Pomembno je, da razlikujemo med civilno in vojaško rabo eh, v letalskem prometu. Tukaj potrebujemo jasno loči, ločnico. Sicer eh, bo eh, to prineslo zelo visoke stroške. Razvoj nizkocenovnih prevoznikov lahko ovrednotimo kot nekaj zelo pozitivnega. To je prineslo koristi za gospodarstvo, za turizem in za družbeni razvoj. Eh, pravica do mobilnosti je neodtujljiva. Seveda je treba to združiti tudi s trajnostnim razvojem. Uporabiti je treba tudi nove tehnologije. Ampak eh, ljudem ne smemo vzeti pravice do mobilnosti, kajti to je pravica, ki jo naše državljani smejo uživati. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Oani Petresko. Šest minut, izvolite. Uh, you, uh, hvala lepa, uh, gospa predsedojoča, hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Zelo sem počaščena, da sem tu uh, in da lahko z vami razpravljam o prihodnosti nizkocenovnih prevoznikov. Pred 30 leti v moji državi nismo smeli potovati, pred 20 leti uh, si ljudi v Romuniji niso mogli privoščiti, da bi potovali. Leta 1999 je manj kot 5 odstotkov ljudi potovalo uh, v tujino. Šele pred kakšnimi desetimi leti, potem, ko se je začel evropski projekt in Potem, ko so v Romunijo prišli nizkocenovni prevozniki, smo začeli koristiti vse koristi prostega pretoka. Uh, 20, več kot 20 odstotkov Romuncev sedaj potuje v tujino in več kot 50 odstotkov ljudi potuje v tujino. In to so visoke številke za našo državo in to res predstavlja napredek. Ne govorim o Blue Aero, eh, tukaj govorim o majhnem prevozniku iz Romunije in ta prevaža skoraj da 5 milijonov ljudi in zaposlujemo 1200 uh, eh, osebja in prepričani smo, da če so cene um, dostopne, potem prispevamo k gospodarski rasti, k miru, k napredku in uh, na ta način lahko tudi zaščitimo okolje zlasti v našem delu sveta. Torej, ta eh, nizkocenovni eh, prevozniški promet osvobodi ljudi eh, geografskih eh, omejitev. Kot veste, pred nas eh, imamo Karpate in ni lahko potovati eh, iz enega eh, konca eh, države na drugega. Za nas je letalski promet bistvenega pomena zaradi tega, da znižamo gospodarske razlike med posamečnimi regijami in da zmanjšamo eh, zgodovinske razlike, ki pri nas obstajajo. In prepričani smo, da je to eh, vredno oziroma pomembno tudi za celotno Evropo, zlasti v časih, v katerih živimo, ko je migracija močnejša kot kdajkoli prej, ko so kulturne razlike vedno bolj vidne je potovanje nekaj, kar eh, ljudem eh, pripomore k razumevanju, prispeva k vključevanju in prispeva k temu, da ljudje zadeve bolje razumejo. Pravzaprav menimo, da letalski promet prinaša priložnosti za nove generacije evropejcev ki um, bodo sedaj vrednote bolje razumeli in bodo bolj strpni. Prepričani smo, da gre tukaj za demokracijo in mir. In prepričani smo, da eh, dostopne cene eh, pozitivno vplivajo tudi na gospodarske obete. Gospa eh, predsednica je dejala, da imajo nizkocenovni prevozniki koristi od evropskega projekta. Nizkocenovni prevozniki so bili dober partner v tem projektu, bi dejala kajti to spodbuja eh, mobilnost eh, dela, kajti vemo, da konkurenčnost je odvisna od mobilnosti. Veliki projekti potrebujejo mobilnost, eh, potovanje lahko nadomesti draga stanovanja, potovanje lahko združuje družine. Če se eden, nekdo odloče, da bo delal drugod. To je dobro tudi za majhne in srednje velika podjetja. To je pomembno tudi za eh, menedžerje. Torej, vsi ti ljudje uporabljajo nizkocenovne prevoznike. Za njih je bistvenega pomena, da ustvarjajo nove možnosti za, zapo za zaposlovanje. In za Blue Air je to ključna prioriteta v naslednjem letu. Eh, Majhne in srednje velika podjetja so ključna za stabilnost. Velika podjetja ustvarjajo rast, to da majhna podjetja, lokalna podjetja ustvarjajo stabilnost v času pritiskov, kriz in gospodarskega nazadovanja po mojem mnenju, je bistvenega pomena, da eh, v takšnih časih konsolidiramo eh, majhna in srednja velika podjetja in k temu lahko prispevajo tudi nizkocenovni prevozniki. Eh, torej, lokalne gospodarske rasti ni brez teritorijalne kohezije, kajti v Evropi imamo velike razlike med regijami in v Evropi bomo imeli regije, ki so zelo bogate in imamo regije, kjer ljudje ne morejo obiskovati Eh, šole in tam ne bo napredka in razcveta. In eh, po našem mnenju je bistvenega pomena za prihodnost Evrope, da obrobne regije povežemo z jedrom. Pomembno je podpreti tudi sekundarna eh, letališča, to ustvarja delovna mesta, hkrati pa to prenaša tudi znatne možnosti za uh, multiplikacijo bogatstva. Da sploh ne omenjamo raziskav in razvoja in vsega, kar je povezano z eh, potovanjem uh, na področju izobraževanja. Potem trajnost. Prepričani smo, in to je tudi res v Romuniji, da nizkocenovni prevozniki prenašajo tra bolj trajnostne opcije za uh, potovanja. Torej, eh, imamo statistike o emisijah potnikov, in primerjali smo emisije letalskih potnikov in pa emisije tistih, ki potujajo z avtom. Tisti, ki potuje z letalom v Romuniji, eh, se za 30 odstotkov odreže bolje kot eh, tisti, ki potuje z avtom. Torej, emisije so za 30 odstotkov eh, nižje. Veliko je govora tudi o investicijah v železnico. In to je velika investicija, dolgo trajna. Torej, sta, eh, ta hip je v Romuniji tako, da so železnice dolgoročni projekt. Izgradnja, sedaj gradimo nove ceste, novo infrastrukturo in to močno vpliva na uh, biotsko raznolikost. In uh, tvegamo to, da bomo vplivali na habitate, ki jih potrebujejo vrste. In prosila bi, komisijo, da si pogleda onesnaženje in pa zeleno potovanje na bolj celosten način. In želimo si, da eh, bi si komisija pogledala celoten krok, ne samo posamične dele. Eh, cenovno dostopno eh, letalsko potovanje širi tudi gospodarsko rast, vpliva na podjetniške dejavnosti in v Blue Aero to uh, uresničujemo vsak dan, imamo močne analitične zmogljivosti. Eh, nadomeščamo tudi naše, eh, našo, naša letala. Torej poskušamo poskrbeti za nove generacije letal in eh, tudi poskušamo digitalizirati naše postopke. No, in sedaj sem pri koncu svoje predstavitve. V... Dobro, hvala. Mislim, da bomo zaključili z vami, gospa Livija Spera. Šest minut, izvolite. Merci, uh, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Dobar dan vsem skupaj. Uh, hvala, da ste nas eh, danes eh, povabili. Sem zastopamo več kot pet milijonov zaposlenih eh, in rada bi začela z tem, da vas vse spomnim, kaj je bilo povedano o cenovno ugodnem prometu ta mora biti okolju prijazen, eh, socialno vzdržen eh, in tako naprej. Seveda nizko cenovni prevozniki vplivajo na celoten eh, sektor, na tradicionalne letalske družbe, na podporo na tleh in tako naprej. Potrebno je zagotoviti ustrezno mobilnost eh, in eh, zagotoviti eh, potovanje po ugodnih cenah. Mi ne nasprotujemo nizkocenovnim prevoznikom, če ti zagotavljajo pravičen prevoz za vse. Sindikati, ki predstavljajo kabinsko osebje in piloti in pilote, nimajo nizkocenovnega eh, modela, enotnega cen, nizkocenovnega modela. Nekateri delujejo na eh, takšen, drugi na drugačen način. Veseli me, da so eh, danes eh, tukaj z nami različni nizkocenovni eh, prevozniki, ki se obnašajo na različen način, nekateri se pogovarjajo s sindikati pilotov in pa kabinskega osebja, drugi to počnejo le, če je to nujno potrebno. Napredek, ki je bil dosežen v zadnjih petih letih, je posledica boja naših članov, nenehnega boja. Eh, nekateri nizkocenovni prevozniki eh, so bili pripravljeni na pogajanja, drugi so ovirali izvajanje temeljnih eh, pravic. Nekateri nizkocenovni prevozniki imajo odnos, ki sega v 17. stoletje. nizkocenovni prevozniki hitro naj. Dejo izgovore, da se izognejo pogajanjem. Eh, recimo na polskem so morali eh, piloti eh, postati samostojni podjetniki, enako velja za letalsko osebje, v nasprotnem primeru so bili odpuščeni. Torej, kaj storiti? takoj, ko je sprejeta zakonodaja, eh, se eh, ji nizko cenovni prevozniki skušajo izogniti. Eh, če so sprejete sodbe, ki niso ugodne za nizko cenovne prevoznike, se ti preselijo iz držav, kjer so bile te sodbe sprejete. Potem je tukaj tudi eh, politika eh, bolniškega eh, dopusta, o tem je govoril tudi članek eh, v Reutersa. Eh, posadka gre na delo tudi, kadar je bolna in eh, vemo, da eh, člani posadke zbolijo pogosteje, zaradi tega, ker so v stiku z številnimi ljudmi. Eh, Nizkocenovni prevozniki pa skušajo izvajati pritisk na zaposlene, da bi bilo bolniškega dopusta čim manj. Poleg tega uvajajo tudi disciplinske postopke v primeru, eh, da recimo eh, letalska posadka ne proda eh, osvežilnih pijač na določenem letu. Seveda moramo poštevati tudi, da je v letalskem premetu zaposlenih le 22 odstotkov žensk, se upravičujem, ampak ali lahko govorite nekoliko počasneje, kaj ti tolmači vam ne morejo slediti. Se upravičujem. Nekateri nizkocenovni prevozniki uporabljajo začasne agencije, eh, zato da bi zagotovile 20 od, 90 odstotkov ehm, članov eh, posadke. Žal mi je, da vam moram nasprotovati, ampak eh, ne eh, zaposlujete posadke neposredno, ampak se pri tem obračate na agencije. In tukaj gre za eh, prekarne eh, delovne odnose. Poleg tega se izvaja pritisk na eh, zaposlene, da postanejo samostojni podjetniki in sicer za namenom socialnega dumpinga in tisti, ki eh, menijo, eh, da eh, gre tukaj le za zagotavljanje bolj demokratičnega eh, prometa, to ne drži, kajti nizkocenovni prevozniki zanemarjajo pravila Evropske unije na tem področju. Gledati se je potrebno tudi splošno ceno eh, prometa, ne gre zgolj, oziroma prevoza, ne gre zgolj za ceno, ki jo plačajo um, posamezniki, gre tudi za subvencije, ki pripomorejo k razvoju teh letalskih družb. E, poleg tega pa je z našega vidika zelo zaskrbljujoče tudi, e, da je Evropska unija skušala zaščititi pravice potnikov na eni strani, po drugi strani pa si ne prizadeva za zaščito zaposlenih. Poglejmo, kaj se je zgodilo z eh, primerom Thomas Cook. Eh, potniki eh, so dobili pomoč, da so se vrnili domov, medtem ko, ko so se letalske posadke morale znajti same, potovali so z drugimi prevozniki in same so morale kriti stroške prevoza ukrepe, ki so bili sprejeti, ne zadostujejo in menimo, da bi bilo potrebno sprejeti eh, nekaj ukrepov, eh, da bi izboljšali eh, stanje zaposlenih. Najprej se je potrebno boriti proti samozaposlenosti. Nespremljivo je, da so naše posadke zgraje, sestavljene iz samostojnih podjetnikov, uh, potrebno je poskrbeti za ustrezne pogoje. Prosim, da zaključite. Ja, ja, zaključila sem. Dobro, odlično. Tako, neverjeten pregled je to bil. In z veseljem bi prosluhnila številkam, eh, ko slišim. Uh, da je eh, letalski prevoz eh, najbolj ekološka vrsta prevoza, če bi le to podprli z dejstvi. Dame in gospodje, tukaj so zakonodajalci, pa tudi strokovnjaki na to temo. Torej, eh, potrebno je razmisliti, eh, preden eh, kaj rečete. In kar nekajkrat sem si zastavila vprašanja, ko sem vas poslušala. Gospod Marinesko, tri minute. Če še kdo želi besedo, naj to stori sedaj. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bodite tako presenečeni, mogoče imajo drugi eh, drugačno mnenje kot vi. Torej, potrebno je preveriti vse. Dragi prijatelji, najlepša hvala za eh, predstavitve vsem naj vam povem, eh, da bo sedaj razprava potekala predvsem o zelenem svežnju, o eh, izpustih eh, iz letalskega prometa in naleteli boste na zelo težavna vprašanja, kajti letalski sektor je pod velikim pritiskom in tako bo tudi ostalo. Torej, naj vas prosim, da skušate kolegom pojasniti, kaj počnete, da bi znižali izpuste. Tukaj ne gre za davke, pa tudi ne za uh, nižje cene letalskih vozovnic. Gre za resnične rešitve. kako se izogniti dvem, trem, štirim povezavam. Potrebno se je pogovarjati tudi o, o letalskih motorjih, o boljših o, e, letalih. Različne rešitve se tukaj pojavljajo. In mislim, e, da bi precej pomagalo, če bi imeli resnično razpravo, kaj ti boriti se proti podnebnim spremembam je v tem trenutku zelo pomembno in zaradi tega bi se morali eh, tega lotiti na zelo resen način, ne le z cilji in z izjavami kot recimo, ja, eh, naj vas bo sram, da sploh letite. Eh, prosim, razmišljajte o vsem tem, ko boste odgovarjali na vprašanja. Najlepša hvala, gospod Marinesko, gospod Danielsen, beseda je vaša. Hvala lepa in ah, hvala lepa tudi vsem eh, panelistom za prispevke. To je zelo zanimiva tema. Jaz se bom osredotočil na socialni eh, vidik aviacije in pa na pravice delavcev, kajti, kot ste vsi dejali, eh, so nizkocenovne družbe eh, izboljšale situacijo v Evropi, ampak nizkocenovni prevozniki. Eh, imajo eh, tudi zelo slabe pogoje za zaposlovanje, eh, recimo schema samostojnih podjetnikov, zaposlovanje preko agencij in tako naprej. Zaradi tega je življenje posadke izjemno težavno, to pa uničuje tudi konkurenčnost letalskih družb. Vem, da zastopate različne družbe. Ali lahko predstavniki raz, različnih letalskih družb poveste, zakaj se uh, eh, to vrstne uh, eh, prakse širijo in ali so zares potrebne? In potem še podrobnejše vprašanje Ryanairu, ali se strinjate, da bi eh, moral delovati zakon domače države, države sedeža podjetja kot eh, poslanci se zauzemamo za socialno odgovoren letalski sek sektor. Kaj počnete v vaših letalskih družbah, eh, da bi postali eh, odgovornejši za socialnega vidika, ko gre za zaposlovanje? Niste prav veliko govorili o izboljšanju delovnih pogojev. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Zadjas. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala petim eh, govornikom, ki so spregovorili. To so bili zelo zanimivi prispevki. Nizkocenovne družbe se soočajo s številnimi izzivi, s konkurenčnostjo, z varnostjo, z izboljšanjem delovnih pogojev in tako naprej. In, in ravno zato vidimo, da so nizkocenovne letalske družbe soočene s finančnimi težavami. Prišlo je do povišanja stroškov in podatki JATA kažejo, da je 125 letalskih družb nehalo delovati od leta 2010 naprej. V Španiji so te družbe pod velikim pritiskom, zato da čim bolje izkoristijo koeficient zasedenosti. Glede na podatke, vsaka družba ima uh, eh, 5,5 evra na potnika dobiček. No, to je, je pač en tak podatek, vendar uh, eh, Rainer ni majhna družba, ima zelo velik eh, delež potnikov in me zanima, kako konkretno eh, se boste eh, lotili teh vprašanj. Recimo to, kar ste vi storili na kanarskih otokih, je bistveno vplivalo na situacijo na Lanzaroteju, na Gran Canaria in tako naprej na Lanzaroteju. Zelo veliko turistov uporablja uh, to vrsten prevoz in to predstavlja 25 odstotkov potnikov. Torej, to vse zelo vpliva na število potnikov. Zelo me veseli, da je tu gospod Kresa iz Ryanaira. Lahko bi vas torej vprašal nekaj, kar velja tudi za druge deležnike in sicer na kakšen način lahko sprejmemo eh, zato, da bi ti izzivi eh, bili tašni, da bi lahko bolje analizirali, da bi lahko bolje napovedovali zato, da ne prihaja do slabih situacij. Razumem seveda, kakšne so pristojnosti javnega sektorja in zasebnega sektorja, vendar želimo sodelovati in kako menite, da lahko sodelujemo javni sektor in zasebni sektor zato, da bi se izognili situacijam, kakršni smo bili priča v preteklih letih. Monsieur Bosatjas. Madame de Parne, la parole est à vous. Najlepša hvala, gospod de Parne. Hvala lepa, gospa predsedajoča, hvala lepa za to priložnost, da spregovorimo o tem eh, sektorju, ki ni ravno najbolj eh, preprost. Zelo me je presenetilo, eh, ko sem na eni izmed prosojnic prebrala, da naj bi zahvaljujoč letalskemu prometu ohranili biotsko raznolikost. Eh, sama sem eh, zagovornica biotske raznolikosti, eh, zato sem bila še toliko bolj presenečena. Zavedati se je potrebno, da so podnebne spremembe v 80-90 odstotkih povezane z izgubo biotske raznolikosti, zato je ta vaš argument zelo zanimiv. Seveda obstajajo mm, določena območja v Evropi, ki nimajo najboljših povezav. Danes zjutraj smo imeli razpravo o nepravičnosti eh, na davčnem področju in sicer, eh, ko gre za različne oblike eh, prevoza. Predstavljena je bila študija, ki kaže, prispevek eh, davkoplačevalcev k vašim storitvam, izkazalo se je tudi, da prihaja do eh, nelojalne konkurence. Mislim, da moramo skupaj najti novo vizijo prevoza za prihodnost in seveda moramo ulagati eh, v infrastrukturo, ampak kot zeleni v Evropskem parlamentu menimo, da ni ravno najbolje da z letalskimi povezavami poskrbimo za povezanost posameznih delov Evrope. Tukaj je tudi dru veliko drugih eh, možnosti za povezavo. Torej ta argumentacija, eh, da gre pri letalskem prevozu za prav posebej ekološko vrsto prevoza, je nekoliko eh, pretirana. Hvala lepa, gospa Deparni. Gospod Ajder nima vprašanj, gospa Kunto. Gospa Kontura. Gospoda Li bo spregovorila v našem imenu. Gospoda Li. Hvala lepa, gospa a, predsedojoča. A, ne želim podcenjevati nikogar. A, nobenega izmed naših gostov, ampak mislim, da je eh, ta panel izjemno neuravnotežen in da nismo dobro ocenili uh, okoljskega uh, vidika in socialnega vidika, uh, hkrati pa uh, tudi nismo zadostno obravnavali vpliva subvencij. Dejali ste, da ste odgovorni za demokratizacijo in mir, za povezovanje družin in pa za znižanje izpustov. Ja, ne vem. Eh, nekoliko bolj podrobno bi se rada ogledala vaše trditve. Ryanair je dejal, da na stotine milijonov eh, namenja za. Uh, okoljske projekte in da bi zares eh, lahko živeli v zelenem okolju, če eh, le ne bi ne bile nekatere letalske družbe tako zelo mm, neučinkovite. Ali ne menite, da je letalski prevoz eh, ena izmed najmanj obdavčenih oblik prevoza ali ne plačujete? več ravno zaradi tega, ker najbolj onesnažujete okolje ali uh, niste na uh, enem izmed uh, prvih desetih mest, ko gre za onesnaževanje. Ta mesta so prej uh, zasedali uh, premogovniki. Zares me zanima, kaj vsi mislite o ideji davka na eh, kerozin. Še zmeraj prejemate subvencije in sicer na račun alternativnih oblik eh, prometa. Zaradi tega pozdravljam našega portugalskega gosta. Portugalska ni dober primer kajti na portugalskem je država eh, zanemarjala druge oblike prometa. Sedaj ste odvisni od eh, letalskega prevoza, ker niso bile razvite alternativne oblike prevoza. Prosim, če vsi eh, pokomentirate raven subvencij, ki jih prejemate z strani regionalnih letališč. Vemo, da so eh, letališke takse nižje, včasih celo nične zaradi vašega pogajalskega položaja eh, v nekaterih regijah. Eh, zanima me, kaj glede tega počne Evropska komisija. In še zadnjo področje, ki sem ga želela izpostaviti, to je področje pravic zaposlenih. Ni nam treba posebej povdarjati, eh, da eh, je položaj povsem eh, neustrezen in da izkoriščate načela svobodnega trga, kolikor le gre, da bi znižali pravice zaposlenih. Še prav posebej si bi bilo potrebno ogledati primer Rajnera ne gre zgolj za pogoje zaposlenih, gre tudi za varnost v letalskem prometu. Če so piloti utrujeni, če je letalska posadka utrujena, če prihaja na delo bolna, če je prestrašena, potem to vpliva seveda tudi na potnike. Eh, rada bi slišala več na temo subvencij. Zanima me tudi, eh, kakšno je vaše stališče glede sindikatov. Rekli ste, da priznavate sindikate, da se pogajate s sindikati, ampak eh, kolikor vem, Rainer ne priznava novega polskega sindikata eh, pilotov in letalskega osebja. In poleg tega želite zaposlovati pilote kot pogodbene delavce. Pravite, ja, ja, mi priznavamo sindikate v eh, Nemčiji, eh, pa se morate neposredno pogajati z zaposlenimi zaradi eh, nove zakonodaje. Nemčija je sama poskrbela za to. Potem pa je potrebno spregovoriti še o. o različnih pogojih, eh, na različnih eh, lokacijah. Lahko podate več informacij o tem. Hvala lepa. Eh, vsi dobite po dve minuti za odgovor. Vem, da je to kratek čas, vendar zato, da lahko se odzovete na prvi krok vprašanj, potem pa bomo imeli drugi krok vprašanj. Bomo kar začeli z vami, gospod Krasa, glede vseh vprašanj, ki smo jih slišali. Torej, imeli smo vprašanja socialne tematike, okoljske tematike. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča in hvala vsem poslancem za vaše prispevke. Ne vem, če lahko na vse odgovorim v dveh minutah, vendar se bom res potrudil. Ker je to prednost ne le Rajnar, temveč tudi vseh letalskih družb, bi nekaj povedal glede varnosti in nekateri ste želeli namigniti, da morda pri nizko cenovnih eh, družbah obstaja tveganje za varnost, to moram zavrniti. Poglejmo si dejstva, poglejmo si podatke glede nizko cenovnih družb in vidimo, da. Eh, torej, ni osnovec takšne tradicije. Potem je bilo vprašanje glede atipičnih delovnih razmerij, zlasti na polskem. Polska se je omenjala. To je verjetno povezano z samozaposlovanjem. Samozaposlovanje je nekaj, kar se ne uporablja le v nizkocenovnem sektorju, temveč se to uporablja v Evropi že 30-40 let v letalskih družbah. In na letalskem običajni letalski prevoznik lot uporablja ta uh, način uh, zaposlovanja. Torej, to ni nekaj atipičnega. Nekdo je rekel, da se te prakse širijo, mislim, da ravno sprotno pred dvema letoma. Nismo priznavali sindikatov, sedaj pa jih in mislim, da 60 odstotkov naših pilotov je pri nas neposredno zaposlenih in ta številka se veča in mislim, da ne moremo reči, da se neke prakse potem širijo. Potem smo imeli vprašanje glede Tenerifa oziroma glede kanarskih otokov. To je, to je šlo za komercialno vprašanje. Tenerife je prenehala biti baza in je postala destinacija. To ne vpliva eh, na lete, temveč na to, da pač eh, letala ne bodo imela tam svoje baze, vendar bomo imeli enako število leto, vendar ne ob istih urah. Toliko. Nekaj nisem znala, 60 odstotkov pilotov je zaposlenih. Torej, 40 odstotkov, kaj pa je z njimi, kakšen status imajo, tega nisem razumela. Če jih je 60 odstotkov zaposlenih, kaj je potem z drugimi 40 odstotki, kakšen je njihov položaj? So zaposleni preko, preko pogodb ali kako? To so morda lahko zaposleni preko agencij ali pa so samozaposleni. No, naj povem, da se ta številka 60 odstotkov stalno povečuje. Dobro, to me je zanimalo. Torej, 60 odstotkov je zaposleni, 40 pa jih ni, ampak so zaposleni preko pogodb. Dobro. Gospod Frank Bauer, imate dve minuti za odgovor na vsa vprašanja. Hvala lepa. Prosili ste za, za odkritost in sem zato, ker mislim, da je to dobro za konstruktivno razpravo. Najprej gospodarstvo. Mi smo edini način prevoza, ki pokriva vse infrastrukturne stroške na letališčih, kamor potujemo. V Nemčiji je tako, ne glede na to, ali gremo v Dizeldorf ali kamorkoli drugam. Eh, plačujemo vse stroške infrastrukture, tako pa ni recimo pri železnicah in drugih vrstah uh, prometa. Eurowing se je plačal uh, veliko denarja za certifikat CO2 v sistem ETS. Poleg tega pa še plačamo obdavčitev za nemške države, torej tu ni nobenih subvencij. In uh, slišali smo torej koliko, kakšen je poprečen profit enega potnika? 5,5 evra na potnika. No, sedaj pa bomo plačali še višjo obdavčitev za 5,6 evra v Nemčiji. Torej, naši davki se bodo še povišali. Tu gre za uh, ceno 4-5 letal, ki bi porabila manj goriv, vendar jih ne moremo plačati, zato ker bomo plačali več davkov. Torej, ni subvencij. Potem, kar zadeva socialno vprašanje, mi zaposlujemo vse naše zaposlene neposredno. In naši zaposleni imajo bazo tam, kjer so naše baze, zato da naši zaposleni ne prenočujejo v eh, hotelih imamo bazo v mm, Palmi de Majorki in tam zaposlujemo svoje zaposlene. Hvala. Psi. Hvala lepa. Sprašujem zato, ker je bila zadeva dobro razumela. Rekli ste, da boste v Nemčiji plačali več davkov. Je tako? Da od leta 2000. 2009 še niste plačevali davko, sedaj pa boste plačevali davke. Sem prav razumela ali nisem dobro razumela? Oziroma, da se bodo davki povečali, da ste bili prej manj obdavčeni, sedaj pa boste bolj obdavčeni. Da, takoj. Nemška letalska obdavčitev je bila uvedena leta 2012 in s 1. aprilom 2020 se bo povišala na, na 13 evrov na potnika na, kratko, na, na kratkih letih. Dobro, sedaj pa bolje razumem. Morate biti natančni. Gospod Jose Luis Arno, dve minuti za odgovore. Hvala, gospa predsedujoča da pojasnim dve, tri točke, ki so povezane z infrastrukturo. Torej, evropska zakonodaja mora najti rešitve za tiste, ki, na, na katere zadeve najbolj vplivajo. Torej, zato, da ne pride do nevarnosti to vrstnega načina prevoza. Moramo imeti jasno ločitev glede potnikov, od stroška pot, leta po eni strani in po drugi strani prispevka za okoljski vpliv potovanja. Torej, moramo nekaj ustvariti, vendar to moramo ločiti, sicer bo prišlo do velike napake pri ceni vozovnice. Torej, moramo vedeti, kaj je cena vzornice in kaj je cena okoljskega odtisa če to dvoje združimo, pa nijemo jasne razmejitve, potem bo to tveganje in bo to večja škoda. Torej, moramo jasno povedati, kaj je, ker bo to bolj spremljivo za potnike. In potem eh, pomembno je, da se ve, eh, kaj je strošek infrastrukture. Lahko naredimo spodbude za potnike, letalske družbe, da uporabljajo modernejša letala, ki povzročijo manjše emisije CO2. Torej, lahko imamo nekašne spodbude, s katerim bi, bi, bi privlekli, oziroma s katerim bi privabili letalske družbe, da kupijo sodobnejša letala. To je tudi dobro za okolje. Potem pa še nekaj gospod dali. hvala za vaše komentarje, vendar naj vam povem nekaj zadev, naj nekaj pojasnim. Najprej, Portugalska je precej obrobna, oddaljena država. Gospa, da li nimate prevoda? Ne, ne, ne govori francosko. Ne, saj lahko govorim angliško. Sem mislil, da ste vi govorili francosko. Hvala za vaše vprašanje. Pozabili ste dve zelo pomembni zadevi. Mi smo zelo daljna država, periferna država smo. Smo najbolj zahodna država v Evropi. Imamo dve pomembni regiji sredi Atlantika, Azore in Madeiro. Ni mogoče organizirati drugih vrst pre, prometa, s katerimi bi dosegli ti dve regiji. In tudi, če bi to storili, potem bi bili Portugalci manj konkurenčni v primerjavi s tistimi, ki živijo v Srednji Evropi. Če živite v Srednji Evropi, ste v eni uri z vlakom kjerkoli, na Portugalskem pa je tako, da moramo prečkati Španijo in prinesel to, da pridemo v središče Evrope. Torej, edini demokratičen način, da damo Portugalcem enako izhodišče, kot ga imajo drugi in da jim zagotovimo konkurenčnost, je letalski prevoz. In uh, letalske družbe so prispevale k demokratizaciji prevoza in nižji in srednji razred lahko potujete po zaslugi teh um, načinov prevoza. In za tiste, ki živijo na Zorih in na Maderi, je to edini način, da so povezani z Evropo. Sicer ne bi imeli demokratičnih pogojev, ki jih uživajo drugi evropski državljani. Gospodeli, ne moremo se sedaj imeti takšnega ping-ponga. Boste prosili za besedo? Ne. gospa Dali, prosim, za takšen ping-pong, prosim, da se tega ne lotevate, vas bom pisala na seznam govornikov, sicer se bo vse skupaj razpadlo, ta naša razprava. Imamo organizirano razpravo in sedaj bomo dali pač čas našim govornikom za odgovore. Gospa Petresko, dve minute, izvolite. Govorila bom o zaposlovanju, o tem, kar smo storili in tem, kaj počnemo. In pa tudi nekaj o ekološkem vidiku, kar zadeva uh, zaposlovanje. Najprej, da so vsi naši zaposleni zaposleni. Zaposlujem jih tam, kjer živijo in delajo in izpolnjujemo vse delovno-pravne pogoje, sodelujemo s sindikati in spoštujemo njihove pravice. Drugič, gospod Marinesko je vprašal, kaj smo doslej storili. V zadnjem letu smo bistveno zmanjšali naše emisije. Lani smo plačali 13 milijonov evrov za emisijske bone, letos bomo plačali manj kot 10 milijonov, to pa zato, ker smo marsikaj storili. Prvič, obnovili smo našo floto. Odločili smo se mm, eh, nehati uporabljati stara letala, uporabljamo novejša letala, ki uporabijo manj goriv, manj goriva. Hkrati pa prevež, prevažamo 30 potnikov več. To pomembno vpliva. Naš nizkocenovni model omogoča potovanje in možnosti za potovanje potnikov. In, in to s pomočjo bistveno manjših emisij na potnika. Sedaj pa še tretjič. Naš poslovni model je tak, da če želimo, da je dobičkonosen, potrebujemo visok koeficient zasedenosti. Vsaj 90 odstotkov naših sedežev mora biti zasedenih. To je dobra praksa, to je dobro tudi za okolje. Ne pravim, da je letalski promet zelen v določenih regijah pa omogoča niže emisije na potnika, kot pa če bi recimo ta potnik potoval 500 km z avtomobilom. Torej, s tem se izognemo tudi eh, gnečam v mestih in tako naprej. To je eh, hitrejši cen, cenejši način prevoza, ki tudi manj onesnažuje v odločenih primerjih. Seveda si želimo podpirati eh, železnice, bus, avtobus in tako naprej. Mi smo že organizirali recimo avtobusni prevoz do letališč, zato da pomagam našim potnikom. Torej, mislim, da mm, obstaja, obstaja tudi eh, naloge na področju intermodalnosti, kjer se lahko vključimo. Torej, mislim, da moramo priznati, da za določene eh, regije je to manj slabo kot pa druge vrste prevoza. Poleg tega pa treba še ustvariti infrastrukturo, kajti tudi infrastruktura porabi veliko energije. Hvala. Hvala. Gospa Livija Spera, eh, tri minute, izvolite. Zelo me veseli, da je toliko članov odbora za promet omenilo socialno vprašanje, s katerimi se soočajo nekateri delavci v nekaterih eh, nizkocenovnih agrarskih družbah. Hrati tu imamo predvsej ne, uh, uravn, ne uravno, torej panel brez pravega ravnovesja in nekateri prikazujejo pravljice, se slikajo zelo rožnato, vendar naj povem, da moje izkušnje niso takšne. Mi prosimo za rešitve, kajti vidimo možne rešitve, ki bi bilo treba sprejeti na ravni EU. Ena možnost bi bila to, da se omeji. Eh, zaposlovanje agencijskih delavcev, prav tako bi morali definirati, kaj je to samo zaposlena oseba, kaj je zaposlena oseba in da najdemo rešitev sektorsko specifično za letalski sektor. Potem je tu še vprašanje odgovornosti. Kdo bo odgovoren, če pride do nesreče, če uh, letalo vozijo samo zaposleni? potem okoljska vprašanja. No, to sicer ni vprašanje za me, vendar mi menimo, da socialne in okoljske trajnost gresta z roko v roki. To sta dve plati istega kovanca in tudi promet nasplošno zelo vpliva na podnebne spremembe in tega se moramo lotiti tudi s pošteno tranzicijo za delovce in smo seveda pripravljeni sesti za mizo z vsemi deležniki in um, zakonodajalci, da najdem pravo rešitev. Ena velika ovira, ki jo vidimo, je, da imamo manjše možnosti za sinergijo z drugimi načini prometa. Torej, uh, nimamo tako imenega co-charinga oziroma leta pod skupno oznako, torej intermodalnosti ni, kajti te družbe delujejo predvsej izolirano z razliko od preostalega letalskega sektorja. Merci beaucoup. Hvala lepa za ta prvi krok in začenjamo drugi krok gospod Gizek, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedajoča. Hvala lepa za organizacijo te javne predstavitve. Sem proti prepovedim in sem načeloma proti prepovedim letal. Omenili ste številne pozitivne stvari, povezljivost, ki jo omogočajo nizko cenovne družbe in pa Evropa se zrašča in to je treba jasno povedati. Ne moramo se vedno samo zmerjati, ampak moramo skupaj iskati rešitve. In Eh, ena od rešitev je tudi enotno evropsko nivo, kajti lahko bi prihranili 10 odstotkov CO2. -ja. Jaz pa to o tem vedno samo poslušam na konferencah. Jaz si želim sedaj konkretnih ukrepov v sodelovanju Hrvaškega in Nemškega predsedstva, v sodelovanju z Evropsko komisijo. Želim si rezultatov konkretnih in to bi nam pomagalo in to bi nam res preneslo konkretne prednosti. Imel bi še eno točko, ki bi jo rad omenil. Gospod Bauer je dejal, da moramo, da potrebujemo e-goriva, torej trajnostna evropska goriva. Potrebujemo to factory, to tovarno. Tega Evropa ne bo sama izgradila, ampak morda bi lahko eh, uvedli kvote za trajnostna eh, goriva. Sprašujem vas, ali bi bile lahko te kvote možnost za to, da bi spodbudili trg za ta trajnostna goriva. Hvala. Merci. Hvala. Gospod Gizeke. Gospa Kasija Menos, izvolite. Hvala. Hvala vsem govornikom. Tudi sama bi spregovorila o socialnem vidiku. Torej, uh, imam vprašanje za gospoda Krasa. Nekateri poslanci smo poslali poslansko vprašanje glede, odgovor, glede odločitve vaše družbe, da boste prenesli določene zaposlitve na neko podružnico v vzhodni Evropi. In, takra, in lani ste se, se obvezali, da boste ponudili lokalne pogodbe posod, kjer delujete. Rekli ste, trdite, da se boste držali uredbe, vendar sedaj pa ponujate zaposlitve skladno s polsko zakonodajo in ti piloti morajo biti samo zaposleni za to, da delajo in sicer njihova baza je v Pragi ali kje drugje in zdi se, da so to podjetja, ki se ukvarjajo le z izplačilom plač, dejansko pa delo takšnih zaposlenih uh, ureja vaša družba. In Evropsko sodišče meni, da gre tu za um, zlorabo delovskih pravic. Ali nam lahko zagotovite, da izpolnjujete določbe iz uredbe 465 skozi 2012 in če jih ne izpolnjujete, kaj boste storili za to, da bodo vsi imeli pogodbe tam, kjer imajo svoje baze. In ali sodelujete s sindikati, no, če pa so um, vaši zaposleni pravzaprav samo zaposleni, potem ne morejo biti včlanjeni v sindikate in to je v nasprotju z pravom Evropske unije in, in kako boste odpravili to situacijo. Na no, vse zadnje je dialog s sindikati najbolj pomemben za delovanje družbe. Gospod eh, Dominik Rike, hvala gospa predsednica in hvala vsem govornikom. Naj spomnim, kakšen je strošek nizkocenovnih letalskih družb. Zakaj? Zato, ker optimizirajo svojo floto, ker optimizirajo svojo upravno breme in svoj koeficient zasedenosti. Poleg tega pa imajo socialno politiko, ki jim omogoča zmanjševati svoje stroške na ravni infrastrukture in tako naprej. In tako pridemo do tega sistema, ki ni nujno vedno najboljši. Sprašujem se glede strukture cene ko, si, ko, ko gledam, kako oblikujete svoje cene, vidim, da se, se, se pravzaprav prihaja nekšnega premika od uh, vozovnice do uh, stroška storitve. Se mi zdi, da boste na koncu za zaračunali še obisk stranišča. Torej imamo veliko nekih dodatkov in zanima me, kakšno ravnovesje med prevozom in storitvami. Uh, In prav tako me zanima, zakaj so cene lahko tako različne za isto potovanje. In menim, da včasih prodajate vozovnice tudi na svojo izgubo, zato da zagotovite zasedenost svojih letal. E, torej, te metode so res nenavadne in zanima me, ali vi pravzaprav posebej zračunavate prevoz in posebej storitve. Ali mislite, da bomo dobili bolj transparentno ceno, kajti ko gledamo vaše cene na spletu, več ne vemo, koliko bomo plačali in koliko nas bo nekaj stalo razlika cena se lahko od 1 do 20 za isti let na istem letalu. In to je nedopustno. To ne omogoča preglednost ponudbe za potnike. Potem drugo vprašanje. Ne vem, če je to tema, vendar vseeno me zanima kako, zakaj menite, da ni prišlo do, uh, zakaj ni prišlo do uspeha pri uh, dolgih letih pri nizkocenovnih družbah? In potem še zadnje vprašanje. Kakšno je vaše stališče glede prakse, ki je ne izvajate, kajti vi, eh, vi nimate sistema pogostih potnikov in me zanima, kakšno je vaše stališče glede prebukiranja? Majda. Hvala, gospod Rike. Gospa Havet, izvolite. Thank you. Hvala. Kot uh, gospa kolegica delim, sem, pripri, sem res presenečena, da imamo tu predstavitev, v kateri moramo poslušati štiri lobiste iz panoge imamo pa le eno predstavnico delavcev. To je sicer super, da imamo eno predstavnico delavcev, vendar nišče ne govori o imenu planeta in nišče ne govori o tistih, ki jim uh, škoduje okoljska nepravičnost. Torej, nizkocenovni leti škodujejo življenju drugih zaradi podnebnih sprememb. in ko računamo strošek nizkocenovnih eh, letalskih povezav, se izkaže, da je to povezano tudi s subvencijami. In zanima me vprašanje biogoriv. Slišali smo predlog oziroma stališče, da je biogorivo morda pravi način in zanima me, koliko biogoriv se trenutno uporablja, odkot prihajajo ta biogoriva. In koliko uh, zmanjšanje goriv zaradi Mm, učinkovitejše rabe, eh, se izravna s tem, da imamo vedno več letov, tako da se dejansko več porabi goriva, ne pa manj. Ne glede na to, kako so ta goriva učinkovita, kaj ti. Eh, vedno več letov je in odkot bi lahko dobili biogoriva in koliko površin je treba porabiti za to, da ustvarimo biogoriva za vedno večje število poletov. In še eno vprašanje glede konkurenčnost. Kakšne so konkurenčne cene teh biogoriv? Ali to pomeni, da gre za konkurenčnost? v smislu, da je to gorivo uh, cenejše, če pač ne upoštevamo strošek oglika. U, Hvala, gospod Ferrer in potem Flego. Dve minute. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala našim strokovnjakom in zlasti predstavnici sindikata. ki je nasprotovala argumentov drugih govornikov v šestih minutah. Naj povem, je ta javna predstavitev podobna propagandi za nizkocenovne letalske družbe. kako bi mi lahko v prihodnje organizirali ja, predstavitve, na kateri bi lahko slišali tudi strokovnjake, ki so kritični. To bi bilo dobro za nas, saj smo mi zakonodajalec. Bi pa podaril nekaj stvari, ki smo se danes že dotaknili. nizkocenovne letalske družbe želijo imeti vedno večje dobičko, vendar to ima svojo ceno, to ima okoljsko ceno, to ima socialno ceno, pa tudi to vpliva na vašo dejavnost. Nekatere študije so to že pokazale. Kakšna je cena javnih subvencij, ki jih dobite? na portugalskem so bile dane subvencije nizkocenovnim letalskim družbam strani turističnih podjetij. V preteklosti smo na portugalskem imeli dve letalski družbi, ki sta si bili med sabo konkurenca. Tap je imel težave s kapitalizacijo zaradi zahtev Evropske unije. No, nizkocenovne letalske družbe pa jim dobivajo subvencije, zlasti strani turističnih organizacij. To je nelojalna konkurenca. to, o čemer ste govorili, ni le težava za Polsko. Na portugalskem so zaposleni ranjere bili kaznovani in zastraševani. Kaznovali so jih, ranjer jih je kaznoval in ranjer jim ni dal odškodnin, ni dal odškodnin potnikom, ki so bili oškodovani zaradi stavk. Moramo se vsega tega eh, lotiti še enkrat, da je drugi. Mislim, da ste se sedaj vsi zbudili. Juste pour répondre à votre question, M. Ferreira. Parce que... Ne odgovorim na vaše vprašanje, gospod Ferreira. Rekli ste, zakaj so, zakaj nijo tu drugih predstavnikov, zgolj predstavnike literarske družb. To je bil predlog, ki so ga odprli vsi koordinatorji. In na našem zadnjem dogodku smo to obravnavali, ko smo se bovali o trajnostnem turizmu. In takrat je študija pokazala, da nizkocenovni eh, letalski prevozniki eh, polnijo mesta in to je In ena od teh težav je to, da je prišlo do množice nizkocenih letalskih družb. Zato smo želeli pripraviti to predstavitev. Kajti za mesta to predstavlja vedno več težav. In to smo slišali, ko smo obravnavali uh, prihodnost turizma. In drugič. uh, ni prav, da danes rečemo, zakaj je ena gradska družba pripravljena, druge, tu zastopana, druge pa ne. Mi smo odbor, mi smo odprti za vse, to je sedaj le prvi korak. Bomo nadaljevali. Gospod Flego, izvolite. Hvala vam, poštovana predsednica. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi čestito družbam za vse, kar so storili v preteklosti zlasti zato, ker so nas naučili drugače potovati. Prav tako so zbudile številne lokalne ekonomije in nacionalne ekonomije in ki se osredotočajo na mlade. Prihajam iz oh, Hrvaške, iz Istre, iz najbolj turistične regije in vem, kako pomembno je za to, da imamo nizkocenovne letalske družbe. Kaj pa ni dobro? Do, ni dobro to, da ne letijo takrat, kadar ne ustvarja dobička, torej pač letijo le, kadar je uh, visoka sezona, ne pa recimo danes ali jutri. Imam dve konkretni vprašanji. Zanimajo me konkretne številke glede na stanje letal in glede na število uh, zaposlenih, kakšno je razmerje v primerjavi z običajnimi družbami. Če bi imeli alternativne vire energije, če bi uporabili e-goriva, kako bi se to odrazilo na ceni vozovnice za navadnega potnika? Hvala, gospa Grapini, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. E, torej, tukaj razpravljamo o prihodnosti nizkocenovnih prevoznikov. Mislim, da moramo odgovoriti na to vprašanje. Že od samega začetka sem trdila, da potrebujemo nizkocenovne prevoznike. E, torej, sedaj jih e, uporabljamo, imajo svoj trg in imamo številne državljane, ki si dražjih vozovnic sploh ne morejo privoščiti. Drugo vprašanje pa je vprašanje pogojev zaposlitve. In ti pogoji zaposlovanja bi morali biti primerljivi z drugimi eh, družbami. Potem ste pa vprašali po pravicah zaposlenih. Tudi v zvezi s tem se strinjam. Ampak eh, tudi eh, velike letalske, konvencionalne letalske družbe morajo poskrbeti za dobre delovne pogoje. Potem vpliv na okolje ali bi morali uvesti pristojbino na potnika ali pristojbino na let? Jasno je seveda, da uh, je izkoriščenost letala zelo pomembna. Mi zavisko na pet dimikov. Če ne vavor bi maj tare, kaj mi na inte. Imamo mikrofone in bojim.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 Piloti so stavkali, potem so odpravili oziroma odpovedali določene lete. Naj strnem. Torej, nizkocenovni prevozniki potrebujejo prihodnost, seveda morajo spoštovati enake predpise in mi moramo poskrbiti za to, da um, znižamo onosnaževanje, zato pa potrebujemo tudi tehnične rešitve. Hvala lepa, gospa Grapini. Madam eh, President, uh, first of all, I want to thank uh, eh, Ms. Petrescu. Torej, najprej bi se rad zahvalil, zahvalil gospe Petrisko, ki je postavila nizkocenovne prevoznike v zgodovinski kontekst. In nizkocenovni prevozniki igrajo zelo pomembno vlogo pri demokratizaciji potovanja. To združuje mlade v Evropi in tako ljudje na enak način pričenjajo razumeti, kaj Evropa pomeni. In mislim, da je to za mlade generacije izredno pomembno. In tisti, ki to zanikajo, eh, imajo po mojem mnenju zelo tipičen, eh, zasičen zahodnoevropski pogled na stvari. Seveda pa eh, je treba spoštovati eh, družbene oziroma socialne standarde in eh, socialni dumping je nedopusten. Mislim, da je bilo današnje popovdne zelo korisno, kajti slišali smo o različnih modelih eh, nizkocenovnih prevoznikov. Rad bi želel povdariti sledeče. Uh, sedaj se uporabljajo uh, razno razne oblike zaposlovanja, tudi posredniške agencije. Uh, torej, tukaj gre za agencije, um, um, ki nudijo časovno omejene pogodbe. In sindikati že dolgo poročajo o tem, da se to uporablja na goljufiv način, kajti delo ne ustreza za časovno omejenim nalogam. In zato se obračam na predstavnike nizkocenovnih prevoznikov in sprašujem po samozaposlenih eh, pilotih. Kajti številni med njimi so zaposleni in 75 e, odstotkov jih dela za e, nizkocenovne prevoznike. Če bi Ryanair e, neposredno zaposlil vse pilote, za koliko bi se povišala cena? In kar se tiče Eurowingsa, če bi uporabljali isti model kot druge letalske družbe, in če jih ne bi najemali neposredno, do kakšne mere bi lahko znižali ceno vozovnic? Kajti radi bi izvedeli, kakšen del cene odpade na eh, ta eh, socialni aranžma, ki ni eh, vedno najboljši za tiste, ki so zaposleni v družbi. Hvala lepa. Hvala, gospod Ötje. Gospa Sernes, izvolite. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada a todos os representantes por esta. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se vsem ehm, predstavnikom nizkocenovnih prevoznikov. Številni um, imajo koristi od nizkocenovnih prevoznikov in vse to prispeva tudi uh, koheziji. Prihajam iz Madere, to je zelo obrobna regija. Uh, In zelo bi mi bilo všeč, če bi tam vladala večja konkurenca med letalskimi družbami. Kontinuiteta je pomembna, ampak spričo dogodkov v zadnjem tednu, eh, spričo, eh, okoljske krize je seveda pomembno, da dosežemo podnebne cilje. In zanima me, kakšen prispevek bodo k temu podali nizkocenovni prevozniki. Yes. Hvala, gospa Serdes. Gospa Montero, izvolite. Obrigada, senjora prezidentka. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama bi se rada zahvalila vsem govornikom. Hvala lepa za vaše poglede na to temo. V nasprotju s tem, kar je povedal gospod Ferreira, bi rada povedala, da tudi sama prihajam iz izredno obrobne regije na portugalskem in seveda letalske družbe igrajo pomembno vlogo pri razvoju zelo odaljenih regij. Pomembno je, da te regije povežemo s preostalo Evropo oziroma s centri odločanja. Tukaj gre za gospodarski razvoj, hkrati pa gre tudi za razvoj družbe. Gre za neposredni vpliv na turizem. In zato je pomembno, da to ovrednotimo pozitivno. Potniki imajo koristi od najrazličnejših ponudb. Cene so vedno bolj konkurenčne in um, sedaj dosegamo mno, vedno več destinacij. Zahvaljujem se uh, gospodu Arnoju za njegov prispevek, eh, tudi on je govoril o portugalski, spregovoril je o poslovnem modelu nizkocenovnih prevoznikov. Sedaj pa bi rada postavila še eno vprašanje. Torej, prišlo je tudi do stečajev. Zanima me, kakšen vpliv je to imelo na eh, primankljaje na področju povezljivosti, povezanosti. Nizkocenovni prevozniki. Eh, so nekateri takšni, da imajo nizke izpuste, nekateri visoke izpuste. Kakšne ukrepe predvideva, predvidevate za to? Gospa predsedojoča, eh, tudi drugi kolegi so nekoliko prekoračali časovno omejitev, torej dovolite, da postavim še eno vprašanje. Lizbona je eh, začela, je začela izvajati pilotni projekt. to uh, sicer vrednotijo negativno, ampak ali ne bi bilo dobro, da bi poročali o tem uh, projektu in pa uh, ali ne bi bilo dobro, da bi razmislili o tem, kako bi lahko to prenesli tudi na druge portugalske uh, uh, um, letališča. Pred kratkim smo prejeli odločitev Evropskega sodišča in pa nekega španskega sodišča, v zvezi s tem, eh, ali lahko vzamemo eh, prtljago s seboj in pa v zvezi s cenami, če eh, težo prekoračimo. Kako naj si to predstavljamo? Ali si lahko predstavljamo enake predpise, enaka pravila za ročno prtljago? Tako da ne bi to obravnavali na tako zelo različne načine pri različnih družbah. Da, pa, volite vi? Potem, tako izvolite. Um, Hvala lepa. Imel bi eno vprašanje za predstavnika Air Ryana in spregovoril bom nemško. No, v zadnjem času um, vedno več slišimo o tem, kako ravna vaše podjetje za vašimi zaposlenimi. Uh, vi naj bi izvajali pritisk nad um, bovnimi in, eh, to, in grozite tudi z eh, delovnimi posledicami oziroma z pogodbenimi posledicami, če bodo um, zaposleni še naprej bolni. In to se mi zdi problematično. Kajti um, jaz sicer priznavam ulogo nizkocenovnih prevoznikov. Torej, zanima me, kakšno je vaše mnenje v primeru, ki sem ga omenil. Hvala lepa, gospod Ertug. Gospod Tadri, izvolite. Ähm. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Zahvaljujem se tudi vsem govornikom za eh, njihove prispevke in pa za njihove informacije. Danes govorimo o znižanju izpustov CO2 ja, in to seveda ne preseneča. Jaz pa bi uh, rada to povezala z določenimi številkami in zato bi postavila vprašanje gospodu Bauerju in pa uh, gospodu Krasi. Govorili ste o e-gorivih, gospod Bauer, in pa o nadomestitvi uh, goriv ter o, uh, govorili ste tudi o gigatovarni. Koliko električne energije bi potrebovali? Zato, da bi eh, sedanje gorivo nadomestili ena proti ena, oziroma koliko litrov porabite. In ali lahko to tudi sami izračunamo? In podobno vprašanje imam tudi za gospoda Kraso iz Ryanaira. Kako je z e-gorivi? Ali greste v tej smeri? In ali nam lahko podate nekaj številk? tole, koliko, torej koliko električne energije bi potrebovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Taler. Gospod Dali, izvolite. Thank you, thank you, Hvala lepa. Niste razumeli, kaj sem uh, povedala. Dajala sem, da Portugalska ni dober primer in da tudi Irska ni dober primer, prav zaradi geopolitičnega dejavnika. Zato nismo tipični za druge prevoznike ali pa za druga letališča na celini. Prav zaradi tega, ker ni eh, železniške visokohitrostne alternative. Dajali ste, da um, smo s eh, temi prevozniki povezali uh, letala. Uh, Eh, oziroma uh, otoke. Ampak to je zagotavljal uh, tudi tradicionalni prevoznik in še naprej upravlja to vlogo, nizkocenovni prevozniki pa ne. Ryanair mora odgovoriti na naša vprašanja. Dajali ste, da se položaj izboljšuje na področju delovnih pravic in jaz pravim, da to ni res. V zadnjih dveh mesecih je Ryanair eh, prevzel eh, določene avstrijske družbe. Eh, ti so bili v Avstriji zaposleni na neposreden način, Ryanair pa jih bo zaposloval preko posrednjega. Po Potem, kar se tiče pilotov v Pragi, dajali so jim, da morajo sprejeti slabše pogoje. Potem imamo tudi druge takšne primere. Prosim, da neposredno odgovorite na ta vprašanja. Potem e, predstavnik uh, uh, uh, Eurowingsa. E, res je nizko cenovni prevozniki, niso vsi enaki, ampak ni res, da vsi plačujete davke. Naprimer, železnice plačujejo davke za elektriko. Uh, In potem so tukaj še subvencije, ki jih prejemajo letalski prevozniki. Subvencije še naprej prejemate. Hvala lepa. Hvala, gospod Danielson, izvolite. <clears throat> Hvala lepa. Rad bi se vrnil k dvema, dvema vprašanjama v zvezi z Ryanairom. Lahko vam eh, sicer um, čestitamo, da ste končno priznali sindikate, lahko pa se sprašujemo tudi, zakaj so se morali sindikati boriti skoraj da 20 let, da so to dosegli. Eh, no, jaz, meni je bližje to drugo vprašanje. In zanima me, kakšen je vaš poslovni model? Zakaj je bil tako težek? Zakaj, niste, zakaj vam ta poslovni model ni omogočil, da bi že prej priznali sindikate? In potem še nekaj. Ali se ne strinjate, da bi morali uporabljati um, pravo, ki velja uh, na kraju prebivališča, da bi morali to pravo uporabljati za zaposlitev? Hvala. Uh, morning, I... Kratko vprašanje. Danes zjutraj smo razpravljali o eh, financiranju in postavilo se je vprašanje, da na ta način tudi krčimo mobilno ali na ta način tudi krčimo mobilnost, da se človek sramuje, če leti. Zanima me torej tole, ali ste to že kdaj občutili, ali ste že na svoji koži občutili učinke tega? Hvala lepa. Merci beaucoup et c'est... Hvala lepa. To je bil zadnji govornik, pa še sama sem se upisala na seznam govornikov. In sicer, da bi se odzvali na več stvari, ki smo jih slišali in rad bi dobila konkretne odgovore. Prej ste rekli, moramo demokratizirati letalstvo. Ko se gledam zadnje številke, ko vidite, da je 10 odstotkov planeta in 10 odstotkov ljudi, ki letijo v zadnjih letih, kdo je teh 10 odstotkov? Torej ne gre za demokratizacijo, gre za deset odstotkov premožnih ne gre za revne v Franciji. Dva odstotka prebivalstva leti na 50 odstotkih letov. To niso eh, revnejši sloj, ne, to, to gre za premožne, zelo premožne ljudi, ki je tu demokra, demokracija. Mislim, da je to argument, na katerega mora biti pozorni, ko to nekdo reče, demokratizirati. Potem pravite, ne želimo prepovedati letenja, saj ne bomo prepovedali letenja. Treba je, določene vedenja se spreminjajo. Nekateri spremejo svojo odločitev in rečejo, nekaj bom storil za planet in sicer ne bom se več, ne bom več letel z letalom. Torej, če vi pravite, ne prepovejte eh, letenje, ne bomo spremenili obnašanje vedenja državljanov. In tudi vi se boste morali soočiti z novim pojavom. To so odločitve potrošnikov, tega ni nišče napovedal. Druga stvar, ki bi rada poudarila, ko pravite, da najbolj sodobna letala uporabljajo e-goriva. Mene pa zanima, kaj vi pojmujete kot e-gorivo? Kaj ti, če to pomeni krčenje uh, gozdov, eh, zato da potem proizvajamo palvamo olje, naj povem, da to ne bo šlo. Torej, imam pravico zastaviti vprašanje glede krčenja gozdov. Krčenje gozdov, je tudi vprašanje Kopa 25 in priškega sporazuma, ki so ga poslali, pod, podpisali eh, vsi eh, predsedniki držav članic EU in še številni drugih držav. Torej, zanima me, kaj vi definirate kot egorivo in še zadnje vprašanje, ki smo se ga tudi dotaknili, sicer zadnje štiri opse komisije, ki kaže nam eksterne vidike prometa. In uh, stroški so različni glede na uh, onesnaževanje ozračja. In komisija pravi, da eh, ta sektor ne sodeluje pri tem, torej pomorski letalski promet k temu prispevata. To nisem rekla jaz, to, je, to kaže ta študija. In prav tako študija kaže, da obstaja nelojalna konkurenca in da moramo revidirati delo tega sektorja. In kaj boste storili za to, da se bo ta sektor prilagodil ne le na te nove zahteve, temveč prav tako se boste morali soočiti s podnebnimi vplivi in prav tako so pomembno socialno vprašanje. Torej, veliko vprašanj smo slišali, torej tudi o tem je treba premisliti in tudi to so vprašanje, ki jih obravnava naš odbor. Vsak od vas dobi tri minute za odgovor. Izvolite. Najprej gospod Kras, izvolite. Hvala lepa za vaša vprašanja. Najprej bi uh, rad odgovoril na vprašanje, kako se bomo prilagodili izzivom. Uh, Letalstvo je bilo vedno prožno in se je hitro odzivalo na izzive in nimam dvoma, da ne bi tako nadaljevali. Kar se tiče okolja, sodelujemo z izdelovalci za to, da bi dobili bolj učinkovite letala in motorje. Sodelujemo tudi z družbami, ki razvijajo goriva. Biogoriva prihajajo iz odpadkov, ne iz deforestacije, ne iz krčenja gozdov. Potem, kar se tiče natančnih številk, nimam jih na voljo, ampak eh, lahko eh, se o tem eh, kasneje pogovoriva. Eh. Potem ste spraševali po preglednosti cen in pa spraševali ste po um, prtljagi. V Ryanairu lahko vzamete na krov prtljago, eh, lahko kupite, imate tudi številne možnosti, ki jih eh, kupite. Eh, Eh, naprimer, če kupite večjo, mm, eh, lahko kupite možnost, da vzamete na krav eh, večjo, več prtljage in tako naprej. Torej, imamo osnovno ceno, potem imamo tudi možnost, da kupite več prostora za noge, več prostora za prtljago in tako naprej. Torej, potrošniki imajo sedaj večjo izbiro. potem sramotenje, nismo uh, občutili nobenih posledic v zvezi s tem, potem uh, pretirani turizem, uh, torej nizkocenovni prevozniki lahko tukaj uh, pripomorajo, kajti sedaj lahko prine, pripeljajo potnike do destinacij, ki jih prej niso videli. Mi spoštujemo uh, socialne predpise v Evropi. Eh, mi priznajemo eh, sindikate, sodelujemo sa sindikati, eh, prisluhnemo jim, sodelujemo z delovskimi sveti. Potem grožnje, obtožbo v zvezi z grožnjami, ki ste jih prej omenili, torej vse te izjave so brez podlage. Nadaljujemo z odgovori. Pravite, da ni odgovor na vprašanje. Niste odgovorili na vprašanje. Torej, gospod Ertug je tudi zastavil konkretno vprašanje. Povejte nam, zakaj Rainer ne odgovarja na vprašanja šele dve leti imate sindikat. Zakaj je to tako dolgo trajalo, da ste vzpostavili sindikat? Zakaj je vsakeč neka nova afera na področju socialnih pravic? Kako to, da to ni prednostna naloga za vašo družbo? Uh, just on, on. Torej, um, mi spoštujemo pravico do tega, ali se uh, pridružiš sindikatu ali se ne pridružiš sindikatu. Mi imamo uh, sindikate in uh, v, v devetih državah so ti sindikati, stvari se nenehno spreminjajo. Uh, torej, pred tremi leti je bil položaj drugačen. Uh, mi poskušamo mm, sodelovati z našimi ljudmi. 30 sekund. 30 sekund, ne potrebujem 30 sekund. Rad bi pa samo opomnil na moje vprašanje. Moje vprašanje je bilo povezano z bovnimi zaposlenimi, kaj ti te obtožbe veljajo, namreč da vi izvajate pritisk na nje, e, eh, torej izvajate pritisk na nje, da ne hitro, hitro ozdravijo. Niste odgovorili na moje vprašanje. Nikoli nisem slišal za uh, takšne grožnje, nikoli nisem slišal za to, da bi izvajali pritisk na uh, bolane. Varnost je nam je zelo pri srcu in če je zaposleni bolan in če je Ryanair menil, uh, da uh, je oseba bolana in da bo to grožnje za varnost, potem nismo nikogar izsilili, kaj delo. 3 minute. Hvala lepa. Naslednji govorec za tri minute bo gospod Bauer. Hvala lepa. Poskušal bom odgovoriti na kar se da veliko vaših vprašanj. Na vsa druga vprašanja bom odgovoril pisno. Gospod Gizek, omenili ste kvote za biogoriva. Cena za biogoriva je petkrat višja od cene standardnega kerozina ko je eh, Musk eh, začel eh, izvajati svoje oziroma proizvajati svoje li-ion baterije, je bil faktor 10. Torej, mi lahko cene znižamo na konkurenčno raven. Potem, kaj je zame biogorivo? Obstajajo številni načini to, tukaj, tukaj gre za. Torej, če, to, um, če smo potem v konkurenci sa proizvodno uh, hrane, potem sem seveda proti temu. Obstajajo tudi drugi načini, naprimer kemični načini. Že od 30. let 20. stoletja obstajajo načini, namreč da vzamemo CO2 iz okolja. Ne moram odgovoriti na vprašanje, gospe Talet, koliko električne energije bi potrebovali, ampak ta odgovor vam bom podal pisno. Torej, imamo tek ena projekt, na ta način bi lahko oživili eh, to področje. Električna energija povzroča 40 odstotkov vseh izpustov CO2. -ja. Torej imamo tehnologijo za to, da bi to proizvajali eh, brez CO2. -ja. Imamo eh, solarne panele, imamo veterno energijo, ampak ta hip nimamo eh, CO2 neutralnega letala. V naslednjih 30 letih bomo morda dobili komercialno letalo. Torej to so možnosti. Eh, ne vem, katera pot bi bila najbolj eh, učinkovita da, za proizvodnjo eh, biogorjev, ampak obstajajo določene metode in mi bi eh, morali poskušati eno teh možnosti dvigniti na industrijsko raven. Potem ste spraševali po oblikovanju cen. Eh, najnižja cena pri nas je 29,99 eh, evrov, to bomo sedaj zvišali za 5 eh, evrov zaradi davkov na letalstvo. S tem pokrijemo vsaj davke in pa letališke pristojbine. Včasih obvelja dejavnik oziroma faktor 20. Torej, če Potem ste spraševali še po upadu. Da, torej konkurenca je močna. Eh, najbolj produktivne družbe imajo največje možnosti, da bodo preživele. To da um, potrebujemo uh, razumne cene, ki morajo biti uh, uravnotežene tudi s potrebami um, zaposlenih in pa uh, z okoljem, zato da bi kompenzirali emisije CO2. Torej, lahko si predstavljam um, uh, destinacije, ki jih uh, lahko. Um, kamor lahko letimo samo, če eh, doživimo eh, izgubo oziroma če so cene toliko nižje. Najlepša hvala, gospod Arno, veliko vprašanj. Je ja, ja, vam je bilo zastavljenih tri minute, dobite. Euh, Najprej bom skušal odgovoriti na vaša vprašanja v zvezi z demokratizacijo. Eh, govorim iz izkušenj v moji državi nizkocenovni prevozniki omogočajo, da ne potujejo zgolj uh, bogati ljudje, da imajo dostop do letalskega prevoza tudi ljudje, ki nimajo toliko sredstev, tako lahko obiščajo eh, svoje družinske člane uh, ali pa obiščajo kakšno prestolnico. Poleg tega je to pomembno tudi za države, ki imajo veliko priseljencev, kot recimo moja domovina torej nizko cenovniki omogočajo povezavo ljudi, letijo z eh, sekundarnih letališč, hkrati omogočajo tudi turistična potovanja, ki sicer ne bi bila mogoča. Potencial je izjemno velik. Kar zadeva biogoriva. Airbus eh, bo eh, danes naznanil nov eh, model letala, gre za električni hibrid, ki bo močno zmanjšal izpuste. In načrti so že pripravljeni. Ne gre zgolj za biogorivo, gre tudi za hibride. in s tem naj bi znižali izpuste oziroma porabo uh, fosilnih uh, goriv uh, za 40 odstotkov. Um, torej, kaj konkretno se dogaja v moji državi? v Solisu in na Madeiri. E, tukaj gre za otoke z odprtim nebom in pa z nizkocenovnimi prevozniki e, bomo e, sedaj zagotavljali tudi javne storitve. Torej, to bo plačevala vlada. Torej, nizkocenovni prevozniki bodo, dali, ni, bodo dali, ponudili nizke eh, cene, eh, ampak država to obravnava kot eh, javno storitev eh, in bo dodala denar. In to prenaša velike prednosti za državljane, ki živijo v teh regijah. In vse to se dogaja po letu 2014. Torej, eh, toliko sem vam želel povedati o tej regiji. Sedaj pa še eh, k vprašanju eh, gospe Ferrere in pa drugih. Torej najprej izpusti toplogrednih plinov. In pa vprašanje spodbud za znižanje izpustov. Eh, torej, poskušali ste zagovarjati tradicionalne prevoznike, ne pa nizkocenovne prevoznike. Ti seveda um, izpolnjujejo tudi pričakovanja eh, ljudi za manj sredstvi, kajti sedaj ti ljudje lahko potujejo um, iz ene destinacije na drugo. Spodbude so enake za vsa podjetja ampak vprašanje, tukaj gre pravzaprav za vprašanje porazdelitve bogatstva. Eh, torej, eh, razcveta turizma na portugalskem brez nizkocenovnih prevoznikov ne bi bilo. Potem stečaji, tudi to ste vprašali. Seveda je to običajni postopek, torej podjetja pridajo in izginajo, To je vedno obstajalo. In znova se pojavi nekdo, ki zapolni vrzel. Pri Frontexu uporabljamo biometrične podatke in to želimo posod enako uporabljati. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Joana Pitesku za tri minute. Hvala lepa naši potniki so 4 milijone ljudi, ki delajo v tujini in pa njihovi prijatelji in sorodniki. Ampak to izvira iz eh, zgodovine. Pred kratkim pa eh, doživljamo eh, številne lokalne podjetnike, ki potujejo. Kajti 12 ur potrebuješ, če želiš eh, pripovedovati iz kraja severne eh, eh, Romunije v Bukarešto. In Kluž, Bajamare, Jaš, to so mesta, ki so se izredno spremenila zaradi uh, nizkocenovnih prevoznikov kajti sicer bi moral človek eh, potovati 6, 7, 12 ur za to, da bi lahko vzpostavil eh, eh, poslovne stike. Potem druga točka, varnost. O tem se sploh ne pogajamo. Uporabljamo enake standarde kot vse druge letalske družbe in tukaj imamo zelo dobre izkušnje. Tretjič. Veliko govorimo o javnih subvencijah za nizkocenovne prevoznike. Javne subvencije so pravzaprav intervencije javne politike. Jasno je bilo, da trg ni deloval eh, na področju sekundarnih letališč in pa na področju odaljenih eh, regij, kajti brez teh eh, subvencij teh področji ne bi pokrili. Verjemite mi, Če ne bi imeli teh subvencij, potem uh, družbe tja ne bi letele, kajti mi smo zasebna družba, mi moramo uh, ustvarjati dobiček, moramo biti trajnostni. Naloga politike je, da ukrepa in da popravi uh, tiste točke, kjer trg spodleti. In mi, eh, torej ni naša napaka, da so, je politika odločila, da bo, eh, so, da bo eh, plačevala subvencija za določene regije. In to je imelo pozitivne rezultate. Iz študij izhajajo pozitivni rezultati. Lahko vam res zagotovim, da so rezultati fenomenalni. In te državne subvencije so takojšnje. Če želite uh, graditi cesto, potrebujete 3-4 leta, železnice 4-5 let, uh, kar pa se tiče letalske družbe, eno leto in potem boste takoj uh, dobili rezultate. Mi smo dober partner in ne. Zabite, ne smemo uničiti pravnega reda zadnjih let, kaj te ljudem ste dali možnost, da delajo in prosto potujajo. In s tem nadaljujte. Uporabite nas kot partnerja. Hvala lepa. in še gospa Livija Spera. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Najprej bi si morali ogledati enotno evropsko nebo, nebo eh, in eh, morali bi si ogledati možnosti, tehnološke možnosti za eh, izboljšanje pritiska na okolje pritisk pa tudi ne, sme, ne bi smel biti eh, prevelik. Eh, Stavljeno je bilo vprašanje v, sklad, v zvezi z nedavnimi stavkami. Stavka je ena izmed temeljnih človekovih pravic eh, in cilj Evropske unije seveda niso stavke. Za stavke se odločimo, kadar. Eh, smo izkoristili že vsa eh, druga sredstva in ni nobene možnosti za dialog. In vedno znova slišimo, kako so eh, naši člani ustrahovani, kako jim grozijo, kaj se bo zgodilo, če bodo stavkali in tako naprej. Torej, z mano boste se strinjali, da to v letu 2019 ni sprejemljivo. Ne gre zgolj za eh, nizkocenovne prevoznike, eh, tudi pri tradicionalnih prevoznikih je nekaj eh, problematičnih z našega vidika. Potrebujemo poseg v ta sektor. Pod potrebujemo določitev standardov eh, in sicer eh, varnostnih standardov in okoljskih standardov ter socialnih standardov. Eh, upam, da bomo imeli močno podporo tega parlamenta, da se usmerimo na te tri vidike. Potem pa vzpostavitev demokracije, mislim, da bi morali spremeniti retoriko gre za to, da se mladi lahko svobodno gibljajo, da obiščejo svoje, otro, eh, svoje prijatelje, svojo družino, ampak zagotoviti jim moramo eh, tudi kakovostna delovna mesta. Prizadevamo si torej, da bi eh, dvignili osebni dohodek v Evropi. Na ta način bi bil ta sektor zagotovo bolj trajnosten. Ja, to ni slab predlog. Najlepša hvala za vse vaše prispevke. Nismo pa mogli prisluhniti eh, mnenju Evropske komisije. Torej, Evropska komisija, ali boste povzeli eh, to, s čimer se ukvarjate v eh, vaših študijah? Eh, glede na to, eh, da letalski sektor prispeva 21 odstotkov izpustov, kaj boste storili eh, z okoljskega vidika? Kaj pa naloga držav članic? Veliko državljanov si zastavlja vprašanje v zvezi s tem in ali se lahko vrnete k vprašanju, ki so ga zastavili številni kolegi. Gre za zaposlene in za ustrezne delovne pogoje. Sedaj dajem torej besedo komisiji in GDMUF. Beseda je vaša za eh, dve ali tri minute. <laughs> Ja, to pa bo izziv. Hvala lepa, gospa predsedojoča, da ste organizirali to, ta zelo zanimiv dogodek kar takoj bom prišla na uh, izzive. Verjamemo, uh, da je letalski sektor uh, v Evropi uh, ena izmed zgodb v uspehu, ampak bom pustila ob strani vse to in se bom osredotočila na točke, uh, ki ste jih obravnavali danes tukaj. Govorili ste o izzivih. Prvi izziv je bil vezan na notranji trg, drugi pa bolj na okoljski vidik. Če najprej pogledamo eh, notranji trg. Številni poslanci so zastavili vprašanja, govorili so o državni pomoči, o pravicah potrošnikov in pa o e, socialnih zadevah. Naj začnem z socialnimi vidiki. V komisiji zelo dobro vemo, da tukaj ne gre zgolj za problem nizkocenovnih prevoznikov. Imamo dobre in pa slabe učence eh, tako pri nizkocenovnih prevoznikih, kakor tudi pri tradicionalnih letalskih prevoznikih. Eh, marca je komisija organizirala dogodek na visoki ravni v pripravi poročila na to temo. Eh, veliko je govora o samo zaposlovanju o začasnih agencijah in pa o izvajanju delovne zakonodaje. Naj vam povem, eh, da je eh, poleg tega poročila komisija eh, vzpostavila tudi delovno skupino, kjer se srečujejo predstavnik, predstavniki držav članic in pa predstavniki agencije za letalstvo. In to upamo, da je začetek plodnega sodelovanja. V tej skupini se bodo letos ukvarjali z eh, samozaposlovanjem, eh, z tem se trenutno ukvarjajo in pa eh, z izvedbenim pravom. Poleg tega pripravljamo tudi uredbo za notranji trg in pa mm, izvedbeno pravo, ki ga bo potrebno potem tudi ustrezno analizirati. Glede na to, da nimam veliko časa, naj vas spomnim še da je Evropska komisija sprejela negativno odločitev glede eh, številnih primerov, kjer eh, letališča ali pa letalski prevozniki niso spoštovali mm, državnih pravil. Torej, smo strogi. Če zdaj preidem na okoljska vprašanja, v Evropski komisiji zelo dobro vemo, da moramo za 90 odstotkov znižati izpuste v prometu, ne zgolj v letalskem sektorju, če želimo doseči cilje eh, do leta 2050 in zelo dobro vemo, kaj eh, mora eh, pri tem storiti letalski sektor. Alternativna goriva so, napredna alternativna goriva so ena izmed možnosti, lahko poskušamo poskrbeti za dekarbonizacijo in napredna alternativna goriva so v tem primeru oziroma v tem trenutku najboljša rešitev. Zastavljeno uh, je bilo uh, tudi vprašanje v zvezi s tem, uh, koliko trenutno biogoriva prispevajo. Nič cela, nič pet odstotka, torej to je potrebno vsekakor izboljšati. Uh, direktiva o obnovljivih eh, verjih energije omogoča le eh, uporabo biogoriv, ki omogočajo 60-odstotno eh, znižanje izpustov v primerjavi s kerozinom, torej na tem področju bi lahko še delali, ampak videli boste, da se bo komisija veliko ukvarjala z temi zadevami v uh, prihodnjem letu. Mislim, da, sedaj, da sem sedaj že presekla svoj čas, govorim še 4 minute. Prihodnje leto bomo imeli veliko priložnosti, da o tem razpravljamo. Ja, dobro. Najlepša hvala, zelo pozorno vas bomo opazovali. Evropska komisija. Zelo nas zanima, eh, kateri okvir boste vzpostavili za spopadanje z izzivi, kaj ti izzivi eh, so eh, zelo pomembni. Eh, in z njimi se bo potrebno spopasti. Hvala lepa eh, vsem eh, gostom, hvala lepa tudi vsem članom, ki so zastavili tako zanimiva vprašanja. Sedaj pa bomo nadaljevali. Najlepša hvala. Ukvarjali pa se bomo z spremembo eh, sporazuma med Evropsko unijo in eh, Marokom ob upoštevanju eh, pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji. Kaj pravite na petminutni odmor? Kaj praviš, Radek? Ja? Se strinjate? nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. No, pa nadaljujemo z delom in kar takoj prehajamo k spremembi evrosredozemskega letalskega sporazuma med eh, Marokom in pa Evropsko komisijo zaradi pristopa Bolgarije in eh, Romunije. Zven Šulc je naš eh, poročevalec, ste pripravljeni, takoj vam dajem besedo za predstavitev. Potem bomo prisluhnili pripombom poročevalcev v senci za 4 minute. Dobite besedo. Gospa predsedojoča, najlepša hvala. Mislim, da zdaj prehajamo k najpomembnejši točki dnevnega reda. Na današnjem dnevnem redu gre za letalski sporazum z Marokom, gre za spremembo tega eh, sporazuma zaradi pristopa Bulgarije in Romunije Evropske unije. To se nam reče ni zgodilo. Eh, svet je že decembra 2004 Evropski komisiji dal mandat, da eh, izpogaja eh, letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in pa Marokom, ki ga je sedaj potrebno spremeniti zaradi pristopa Bulgarije in Romunije. Gre za prilagajanje letalskih predpisov za usklajevanje letalskih predpisov na obeh stranih. Poleg tega pa gre eh, tudi za eh, skupna ulaganja. Že leta 2006 je bil podpisan sporazum, Evropski parlament je takrat eh, podprl ta sporazum. Bolgarija in Romunija trenutno nista članici eh, tega eh, sporazuma, eh, čeprav naj bi eh, pristopili eh, k temu sporazumu, kajti tako zahtevajo določila iz leta 2007. Eh, gre za. Eh, tehnično eh, zadevo, vse tehnične prilagoditve so bile izvedene. Nobenih sprememb ne bo, kot Evropski parlament lahko le pritrdimo temu sporazumu. Leta 2007 smo to že storili in zato podpiram. Rešitev tega sporazuma na Bolgarijo in Romunijo. Merci beaucoup et nous passons... Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa Grapini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu. Gre zgolj za izvajanje tega, kar smo podpisali že leta 2016. Kot poročevalka v senci skupine eh, socialistov in demokratov bi rada spregovorila o priporočilu. Postali naj bi del tega sporazuma kaj pa se bo zgodilo po tem sporazumu, vlaganja, razvojne možnosti. To naj eh, bi bile posledice tega letalskega sporazuma, ki naj bi zdaj bil torej razširjen na Bolgarijo in Romunijo. Gre za tehnično vprašanje, za Za vsebino se strinjam, nimam vsebinskih predlogov sprememb in se strinjam z tem, kar je že bilo povedano, namreč, da eh, to poročilo preprosto podpremo. Hvala lepa, gospa Grapini. Hvala lepa, gospa predsedojoča, drage kolegice in kolegi. Naj vam najprej povem, da je angliško tolmačenje tako zelo tiho, da ga sploh eh, ne moram uh, eh, razumeti. Uh, bi lahko prosim govoriti zaščitili nekoliko uh, glasneje uh, ali pa okrepili zvok uh, mikrofonov v tolmaških kabinah v imenu poročevalca v senci uh, Rikeja. Bi se rad zahvalil uh, poročevalcu za pripravljeno priporočilo. Podpiramo uh, poročilo in imamo nobenih vsebinskih pripomp. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Nihče drug ni prosil za besedo gospa Rojet, nisem vas videla. Gospa Rojet, v imenu zelenih naj povem, da imamo nekaj vsebinskih vprašanj komisiji, pa tudi eh, nekaj vprašanj za poročevalca. Leta 2018 je vsebinskih vprašanj komisiji, sodišče odločilo, da sporazum med Marokom in pa Evropsko unijo ne velja za uh, Zahodno Saharo. In uh, Evropska agencija za eh, varnost v letalskem prometu je odločila, da so leti preko Zahodne Sahare izključeni iz sporazuma, ki je bil podpisan. Ali lahko komisija in poročevalec jasno povesta, kakšne so torej posledice za Zahodno Saharo? kakšna določila veljajo eh, za letalsko eh, varnost, za varstvo potrošnikov v primeru preleta eh, Zahodne Sahare. Ali je komisija povedala državam članicam in pa letalskim družbam, kakšne so praktične in pa zakonske posledice te sodbe? Ali bo komisija pričela z pogovori o letalskem prostoru Zahodne Sahare glede na to odločitev komisije. Mi smo že zastavili to vprašanje komisiji in 4. januarja leta 2019 smo dobili sledeči odgovor komisije. Evropska komisija trenutno pripravlja podrobno analizo teh vprašanj in eh, seznanili vas bomo z rezultati. Sedaj je menilo leto dni, komisija pa odgovorov še zmeraj ni podala, torej ustrajamo pri odgovoru. Brez odgovora, oziroma če odgovora ne bo, pa ne bomo mogli podpreti tega sporazuma. Hvala lepa, gospa Rowett. Zaradi tega je bilo to tudi tokrat predstavljeno in eh, upam, da nas bo Evropska komisija zdaj eh, odgovorila eh, in sicer čim prej, če ne drugače, v pisni obliki. Gospa Konična, v imenu skupine GUE, ne, ne želite ničesar dodati. Imamo enako vprašanje kot zeleni. Hvala lepa. Torej, dvojna zahteva po odgovoru komisije. Gospod poročevalec, želite zaključiti? Ja, eh, ni bilo zapričakovati obsežne razprave, eh, kar zadeva vprašanje zelenih. Ne moram ad hoc eh, odgovoriti vendar pa mislim, da bi bilo prav, če bi se prej obrnili name in bi eh, se lahko pripravil eh, na to konkretno vprašanje in vam podal odgovor mogoče že vnaprej. V zadnjih petih letih sem to zmeraj storil, kadar je šlo eh, za tehnično vprašanje. Ne morete pričakovati odgovora tukaj v razpravi. V takšnem primeru se prosim drugič preobrnite na poročevalca bom eh, pa vam v naslednjih eh, dneh skušal odgovoriti na vaše vprašanje o pravnih posledicah. Najlepša hvala. Rok za vložitev predloga spremembe 9. december, glasovanje v odboru bo potekalo 21. januarja, glasovanje na plenarnem zasedanju pa februarja prihodnjo leto in eh, nadaljujemo z razrešnicami za leto 2018, gre za splošni proračun Evropske unije gospa Montero de Aguiar. Um, segundo... Najlepša hvala. Leto 2018 je eh, bilo ocenjeno eh, za razmeroma uspešno. Evropsko računsko sodišče je dejalo, da. Eh, so rezultati zadovoljivi, eh, stopne napake znašala manj eh, kot en odstotek. 2,44 milijona uh, sredstev je bilo namenjenih za plačila in 4,4 milijona za prevzem obveznosti. Eh, obstajajo, pa, se še, pa še seveda ob možnost izboljšav le 23 odstotkov plačil je bilo tudi dejansko izplačanih in zato se zastavlja tudi vprašanje ali, vprašanje, ali to zadostuje. Potrebno je zagotoviti večjo preglednost pri izbiri projektov rezultate je potrebno eh, bolje definirati, tako da bomo lahko projekte tudi eh, bolje nadzorovali. Ne smemo dopuščati zamud, kajti potem pride do nove porazdelitve sredstev, usklajenost, učinkovitost. To je ključnega pomena tudi pri eh, pravicah potnikov. Potrebno je poskrbeti za ustrezne informacijske kampanje oziroma kampanje ozaveščanja tudi ko gre za potnike v letalskem prometu, sedaj pa še k strukturnim skladom in pa k ulaganjem sredstva so še zmeraj razmeroma omejena, zaradi tega se zauzimamo za manjše povišanje proračuna, tako da eh, bi lahko bile izvedene potrebne eh, investicije in potem še vprašanje vzpostavitve načrta za pristanišča. Gre predvsem za tista pristanišča, ki eh, so vezana na različna vozlišča in jih je potrebno eh, zaradi tega prilagoditi. Eh, in skupna podjetja, inovativni projekti in raziskave zagotoviti je potrebno visoko kvalificirano delovno silo. GDMUF mora upraviti svojo nalogo. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi proračunsko vrstico v prihodnem proračunskem okviru za trajnostni turizem. Naj se zahvalim kolegom za njihove prispevke mislim, da bomo na ta način uh, lahko dosegli uh, soglasje. Hvala lepa. Uh, potrebno se bo boriti za uh, postavko, za proračunsko vrstico za trajnostni turizem. Zares se je potrebno boriti, kajti. Uh, Prvič zahtevamo to proračunsko vrstico. Gospa Grapini, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, zahvaljujem eh, se eh, za to poročilo v zvezi z razrešnico, pa naj povem, da eh, smo prejeli dober osnutek in se zahvaljujem poročevalki oziroma pripravljalki mnenja, gospe Monteiro de Aguiar. potrebno je upoštevati tudi finančni okvir. Štiristo šestdeset tisoč evrov je bilo namenjenih za podporo projektom eh, v skupnem interesu na prometnem področju. Mislim, da je potrebno izboljšati učinkovitost in pa. Eh, koherentnost, eh, še prav posebej, ko gre za pravice potnikov v letalskem prometu. O tem je bilo že govora, potrebno pa je sprejeti tudi ustrezne ukrepe v zvezi z kampanjami ozaveščanja. Na ta način bodo nacionalni organi dobili več instrumentov za zagotavljanje pravic potnikov, poleg tega pa je pomembno tudi, da te eh, pravice uskladimo v različnih državah članicah. V prihodnem proračunskem okviru potrebujemo proračunsko vrstico za turizem, zato da bo ta sektor prejel ustrezno podporo. Turizem lahko veliko prispeva tudi k razvoju eh, najbolj oddaljenih eh, regij. Vložili bomo tudi predloge spremem, tako da bomo imeli besedilo, eh, ki ga bo na glasovanju večina podprla. Najlepša hvala, gospa Nahtegal, dobi besedo. Najlepša hvala, gospa predsojoča. Rada bi se zahvalila pripravljalki mnenja. Eh, govorila bom imeno gospoda Bauze in rada bi spregovorila o nekaterih pomembnih temah. najprej eh, naj spregovorim eh, o dolgoročnem in kratkoročnem načrtovanju porabe in pa o prometnem sektorju. Potrebno je eh, zagotoviti ustrezan pristop in pa dodano vrednost eh, Evropske unije. Tukaj je pomembna zaokrožitev eh, omrežja TNT instrument, po kateri povežemo Evropo, je ključnega pomena eh, za to, da zagotovimo enotno evropsko območje. Omogočena je bila tudi nova povezava sredstev eh, v prometnem sektorju, hkrati eh, pa se je razvila zapletena struktura proračuna Evropske unije instrumenti izven proračuna Evropske unije pa spodkopavajo raven preglednosti eh, in poleg tega tudi ni ustreznega prevzema odgovornosti. Nadzor eh, ni usklajen, zaradi tega pozivam, pozivamo Evropsko komisijo, da razmisli o reformi eh, proračunskega sistema Evropske unije. Zastaviti se je potrebno vprašanje, kako zagotoviti da eh, nova proračunska določila ne bodo zapletenejša, eh, kot bi eh, to bilo potrebno. Potrebno zagotoviti tudi učinkovito uporabo oziroma učinkovito rabo sredstev. Komisija pa mora vsako leto pripraviti tudi letni pregled prometnih in pa turističnih projektov, ki so bili predmet sofinanciranja tudi v okviru Sklada za regionalni razvoj. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Kov, beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa. V imenu Daniela Freunda, našega poročevalca v Senci, podpiram eh, osnutek eh, pripravljalke mnenja. Eh, njen osnutek se v veliki meri sklada z našim stališčem. Pri deveti točki bi rad izpostavil, da naša skupina eh, ne eh, podpira militarizacije eh, instrumenta Povežimo Evropo, eh, kot je to zapisano v mnenju gospe Montero de Aguilar. In potem enajsta točka agencije in pa skupna podjetja. Gospa Grapini je izpostavila enakopravnost spalov, to je ključnega pomena. Zelo pomembno je izpostaviti tudi tveganje. Eh, in pa zagotoviti eh, varovala v primeru naskrižja interesov. V splošnem menimo, eh, da bi lahko mnenje bolj izpostavljalo težavo z pomankanjem napredka pri zagotovitvi prenosa prometa na druge oblike. Uh, mislim, da napredek ni dovolj hiter in da bi lahko dosegli več. Hvala lepa. Najlepša hvala. Pozdravljam obiskovalce, ki so zadaj v dvorani in so ravno kar vstopili. Dobrodošli. Ne vem, odkud prihajate, ampak dobrodošli. V velikem odboru za turizem Evropskega parlamenta. Pa nadaljujmo. gospa, gospod Dan Baski. Ali nisem pravilno izgovorila vašega imena? No, povejte mi. Džambacki. Džambacki je moje ime. Hvala lepa, gospa predsedujoča skupina EKR. Pozdravljam spremembe instrumenta Povežimo Evropo verjamemo, da oziroma pozdravljamo 450 milijonov evrov dodatnih sredstev, hkrati pa se strinjam z pripravljalko mnenja, e, da je dejstvo, da je bilo zgolj 23 odstotkov e, projektov zares izvedenih, e, problematično, kaj ti to postavlja pod vprašaj celoten instrument Sredi tega prihaja do zamud pri plačilih in pojavile se bodo težave pri eh, porazdelitvi proračuna. Drugo pomembno vprašanje pa so seveda pravice potnikov. Podpiramo boljši okvir eh, za pravice potnikov, kajti raven eh, ozaveščanja je razmeroma nizka. potrebno je uporabiti finančne instrumente za eh, projekte ulaganja, vendar pa bodo posojila še naprej ostala zelo pomembna v primeru velikih infrastrukturnih projektov. Kot poročevalec v senci želim dodati še, da eh, podpiramo razrešnico Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod Džambacki. No ja, saj se bom naučila. Samo, an, samo angel mi rečete, pa bo raje, če, pa bo lažje za vas. Če, če vam je to lažje, mi lahko kličete angel. Ja, nisva še prijatelja, da bi vas lahko klicala kar po imenu. Ne moremo biti tako intimni v tem odboru. Gospod Ferreira, beseda je vaša. Prezident. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Moja kolegica Claire Daly je bila poročevalka v senci eh, za to mnenje. Eh, žal danes ne more biti z nami in me je prosila, da vam sporočim sledeče. Radi bi se zahvalili pripravljalki mnenja za pripravljeno eh, poročilo, potrebujemo eh, boljšo analizo, zato da bi lažje razumeli, kako se uporabljajo finančna poročila. Mislim, da se je potrebno izogniti pomankanju delovne sile, še prav eh, posebej v tistih agencijah, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti. Patrick Key, izvršni direktor. Evropske agencije za varnost v letalskem prometu nam je povedal, da eh, njihova agencija nima dovolj zaposlenih, da bi lahko preverili programsko opremo v letalih glede na eh, težave eh, z letalom Boeing Max. Mislim, da bi morali zagotoviti zadostno število zaposlenih tako da eh, bi lahko ponovno ukrepili zaupanje potrošnikov. Varnost je eh, ena. Je eden izmed naših glavnih ciljev in če želimo zagotoviti varnost v letalskem prometu, je potrebno zagotoviti tudi ustrezna sredstva skupina GUE-NGL eh, sicer podpira eh, odločitev eh, pripravljalke mnenja, da poda razrešnico tej agenciji. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira. Sedaj pa Evropska komisija. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Ignacio de Dios. C'est sur le rapport de Madame Montero. Gre za poročilo gospe Montero. Ne, ne želite besede, dobro, dobro. Evropska komisija ne želi spregovoriti. Zapišite si to, bomo imeli pa eno točko manj pred koncem leta, gospa poročevalka. Ah Vi pa vendarle želite besedo. Aha, vi želite besedo. Nisem vedel, o katerem poročilu govorite. O agencijah ali o poročilu gospede Montero de Aguiar o splošnem proračunu. Evropska komisija, dajem vam besedo. Kaj ti eh, to vas zadeva? V nasprotnem primeru vam ne bi dala besede. Najlepša hvala v imenu GDMUF. Naj podam nekaj eh, pripomb v zvezi z eh, tem eh, prvim poročilom. Eden izmed komentarjev se je nanašal na pravice potnikov in Evropska komisija bi rada poudarila, da je komisija začela pripravljati študije v zvezi z tremi uredbami, povezanimi z tem uh, področjem uh, in sicer na priporočilo Evropskega računskega sodišča. Gre za avtobusni prevoz, eh, za pomorski promet in pa za letalski promet. Pri tem ocenjujemo tudi uporabo dobrih praks. Rezultati še niso bili objavljeni. Seveda pa je pomembno tudi ozaveščanje na tem področju. Evropska komisija se strinja, da je potrebno prizadevanja okrepiti. In seveda si bomo prizadevali za ozaveščanje, kot običajno, kajte na ta način lahko izboljšamo učinkovitost zakonodaje, zagotovimo lahko pravice državljanov oziroma potnikov mogoče še ena točka v zvezi z enim izmed komentarjev, ki se je nanašal na pristop vse en, na enem mestu, ko gre za zagotavljanje finančnih sredstev, komisija uh, sodeluje, uh, torej s tem se ne ukvarja le GD uh, eh, MUF, uh, vzpostavljamo večjezični spletni portal. za dostop do uh, posojil in pa različnih programov za obdobje do leta 2021. Torej, tukaj gre za prizadevanje na področju razvoja informacijske tehnologije, delo poteka in pričakujemo, da bo ta portal začel delovati za letom 2021 in za novim finančnim okvirom. Hvala lepa. In sedaj besedo dobi še poročevalka. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Zdaj bi se rada zahvalila za vse eh, prispevke. Počakala bom tudi na predloge sprememb in eh, poskušala jih bom eh, vključiti v svoje mnenje oziroma se na nje tudi pisno odzvati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Montero. Gremo naprej na dosje gospe Grepini, razrešnica 2018 za agencije na področju prometa. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot poročevalka bi rada spomnila, da nasplošno so rezultati agencij za leto 2018 pozitivni. Presegli so izzive in težave, na katere so naletele. Bilo je le malo primerov konflikta interesov. Agencije pa so se na krize odzvali ustrezno. In e, leta 2018 e, so se pravilno odzvali na krize, ni prišlo do uradnih pridržkov računskega sodišča, ni prišlo do tveganj. Tisti, do katerih je prišlo predhodno, pa se niso ponovili leta 2018. Pri AES je tako treba zagotoviti uh, računovodsko neodvisnost v tej agenciji je namreč to odvisno od upravnega odbora in direktor agencije ASA e se je odzval na to vprašanje. Druge agencije so sprejele zelo pomembne ukrepe za ravnovesje spolov. Spodbudile so kandidature ženskih kandidatk, ponudile so ugodne um, delovne pogoje in spodbude za porodniške dopuste. Kar zadeva agencijo ERA, mm, bi tu navedla razvoj v sektorju ukrepanja te agencije. To je zelo dobro in omogoča agenciji, da se pripravi na nove. Mm, naloge, ki bo prevzela z novim železniškim svežnjem. Upravni odbor je sprejel ustrezne odločitve in sprejete so bile že smernice za certifikacijo in homologacijo vozil. Potem so obravnali tudi prihodne programe za 2020 za evropski prostor za drone, potem za povezavo sistemov v Evropi, potem je agencija obravnavala tudi orodje za geografska opozorila in potem je bila naročena še študija za nadzor uh, evropskega zračnega prostora. Gre za različne zakonske okvere, vendar je to vse zelo uh, celovito in povezano in eh, veliko je bilo storjenega za to, da se presežejo izzivi. Potem agencija Shift to Rail, tu je prišlo do številnih, do velikega napredka. To podjetje se dobro vodi. Leta 2018 so potekale raziskovalne in, in inovativne dejavnosti. Prišlo je do Mm, do velikega napredka. To podjetje še naprej eh, izvaja strategijo proti goljufijam za obdobje 2017-2020. Ni eh, eh, prišlo primerov prijav goljufij, to je zelo pozitivno. In tudi nekateri dosjeji so bili poslani Olah, potem še zadnje um, ehm, skupaj podjetje čisto ne bo, ta agencija želi uskladiti svojo finančno uredbo zato, da se prilagodi novemu finančnemu okviru Evropske unije. Notranja revizija je uh, dala pomembna priporočila za to podjetje, recimo, da se vzpostavi uh, konsolidiran registr tveganj, v katera je treba navesti morebitna tveganja za ta program. Leta 2018 so bili trije primeri morebitnih goljufij oziroma zlorab in te tri zadeve so bile prijavljene Olafu in videli bomo, ali je dejansko prišlo do njih. Torej, rok za prijav sprememb je 12. december. Upam, da bomo dobili dobro besedilo in potem bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju januarja. Madame Tirol, la, la parole est à vous. Pa Taler, izvolite. Sem želela reči, vozilo je vaše. Thank you very much. Uh, uh... Hvala lepa. Mi pri LS menimo, da odbori na oziroma da agencije v pristojnosti našega odbora dobro delujejo. Seveda pa je izziv prav, pravilno financiranje in kadrovska zapolnjenost v prihodnih letih, učinkovitost je ključnega pomena. Vendar agencije potrebujejo potrebna sredstva za to, da lahko izpolnjujejo svoje naloge. In to velja zlasti za EASO, ki ima sedaj več eh, nalog zaradi nove uredbe, vendar ima še vedno enako število zaposlenih. Zato prihaja do zamud ali do prerasporeditve nalog in dala bom nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Drugič, EMSA je je v mernih vodah, to meni tudi računsko sodišče in to že dve leti zapored. In kot je povedala kolegica Grapini, tu so z, um, izzivi majhni. No, pri Eri pa je veliko izzivov, ko gre za vzpostavitev pragja evropskega prostora za železnice. Uh, to zahteva predvsej sredstev, in ne smemo eh, izstradati tega ključnega akterja na področju železniške prete v Evropi, zato bomo vložili ustrezne predloge sprememb. Skupno vodjetje ShiftRail ima potencial, da nam pomaga pri doseganju tega, da bi bil železniški promet uspešnejši in bolj konkurenčen tako da nas veseli, da je ocena računskega sodišča eh, pozitivna. Vendar to skupno podjetje mora okrepiti svoje delovanje. Prihodnih pet let bo ključnega pomena za železniški promet in shift-to-rail je tu tudi zelo pomemben. Zato bomo dali nekaj predlogov spremljanja tega. Potem zmogljivosti v letalskem sektorju, nove izzivi, ko gre za ločevanje dronov. No, tu je sesar res zelo pomemben, vsi se s tem strinjamo. Zlasti, če ne bo uspelo pri SES 2, e ne na zadnje, enako velja tudi za čisto nebo, zmanjšanje emisij s pomočjo učinkovitosti in s pomočjo tehnološkega razvoja je nekaj, kar je prava pot naprej, po mojem mnenju. Finančno upravljanje je tu dobro in pot, njihovo delo potrebuje ustrezno financiranje. No, tri primeri morebitne zlorabe so sedaj v preiskavi, to moramo sedaj razčistiti in si seveda pričakujemo več podrobnosti glede teh zadev in naj ob zaključku še se, se, še se zahvalim poročevalki gospe Grapini. Hvala, gospod Taler. Gospod Eti, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalki oziroma pripravljalki mnenja gospe Grapini za pripravo mnen. Vsa so zelo učinkovito, dobro predstavljajo delo agencij in skupnih podjetij. Hvala za vaše delo in hvala, da ste izpostavili, da je, so potrebne tudi določene izboljšave in tudi sam bi nekaj glede tega povedal, glede ERE, Evropske agencije za železnice. Tu je prišlo do 37 neskladnosti leta 2018, 18 od teh pa ima finančno posledico in strinjam se eh, s tem, da jih moram pozvati naj izboljšajo svoje upravljanje in postopke javnega naročanja. To je zelo pomembno. Vložil bom nekaj predlogov sprememb, recimo zato, da bi podprl ključne eh, eh, vidike uh, uh, AS glede zmanjševanja hrupa in emisij, potem glede Cesarja bom vložil glede skupnih projektov. In treba je zagotoviti, da evropske naložbe se ne porabljajo za projekte, kjer, se, kjer ni evropskih neporavnih sredstev in potem spodbude pri sestri, tudi vi ste to omenili, tu ne, ne moremo predceniti pomena sestrja za prihodnost. Prav tako so skupne podjetja in agencije zelo pomembne. Za marsikaj, recimo, era je zelo pomembna za dajanje vozil na trg, za certifikate in tako naprej. In era tudi zdaj vse dovoljenja in to so vse pomembne teme in vse to je treba vključiti tudi v končno mnenje. Hvala lepa, gospod Eti, gospod Kof, želite besedo? Ne, hvala sem že vse povedal uvodoma. Hvala. Gospod Džambaski. Sem prav izgovorila, bravo. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu EKR pozdravljam dejstvo, da agencije na področju prometa in skupna podjetja pozitivno delujejo. Zato bomo podprli razrešnico. To pa ne pomeni, da brezrezervno podpiramo njihovo delo. V številnih agencijah bi lahko marsikaj izboljšali. Recimo v EMS-u bi lahko marsikaj izboljšali. Skrbi nas zamuda glede dronov v kontekstu njihove uporabe strani obalne straže. Prišlo do zamude plačila 6 milijonov evrov zaradi tega. Takšni zamud ne bi smeli imeti. Ne smemo pozabiti, veliko nezakonitih migracij poteka preko morja. Zato je ta agencija zelo zaposlena. Ne smemo uh, eh, ogrožiti naše varnosti. Prav tako nas skrbi mesto lokacij. In uh, agencije so, nekatere agencije imajo po dva sedeža, ali je to stroškovno učinkovito. Potrebujem podrobne informacije glede mesta agencije ERA, skladno s členom 70 uredbe, zelo pomembna je, da ustrezno porazdelimo stroške med državami udeleženkami. Hvala lepa. Merci. Hvala. In kdo zastopa GUE? Gremo naprej potem. Evropska komisija, gospod Ignacio de Dios. Nam boste povedali stališče Evropske komisije? Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi pozdravil priporočilo odboru, da podelite razrešnico agencije na področju prometa in skupnim podjetjem na tem področju in eh, da pozdravite napredek teh evropskih organov. bi pa podal nekaj pojasnil glede neskladnosti, glede ere. To je treba razumeti v trend, v določenem trendu, kajti lani je bilo število neskladnosti manjši, vendar je bilo število izjem večje, tako da gre tu vendarle za pozitiven trend in je to treba upoštevati. Let, v letu 2018 pa ni nobene izjeme za to agencijo, le neskladja. Kar zadeva EMSO in izvrševanje nalog z droni, ko gre za delovanje obaljne straže. Da, prišlo je do težav z izvrševanjem proračuna zaradi tega, vendar naj povem, da v tem letu se je izvrševanje proračuna izboljšalo. Sporazumi so bili doseženi z ASO glede upravljanja te dejavnosti, pa tudi s Frontexom glede financiranja teh dejavnosti in proračun se torej bolj intenzivno izvršuje in tudi to je treba povedati. Hvala. Hvala lepa. 30 sekund dam naši počevalki, gospe Grepini, izvolite, po minute. Prav, 30 sekund. Hvala počevalcem v senci oziroma ponavljam, rada bi se zahvalila poročevalcem v senci, res ste vložili predloge sprememb in gotovo bomo pripravili dobro besedilo. Naš skupni cilj je, da izboljšamo delovanje agenciji. Res hvala, dali ste zelo uh, konkretne komentarje. Apel. Hvala torej rok za vložitev eh, prelosmi 12. Decem, decembra in potem bomo o tem glasovali na odboru eh, januarja, na plenarnem zasedanju pa marca. Sedaj pa bom prosila vse, ki ne smete biti v dvorani, da uh, Eh, zapustite dvorano, ker imamo sedaj še sestanek za zaprtimi vrati, ki bo trajal šest minut. Evropska komisija, nasvidenje. Se vidimo k malu. Prosim, zapustite dvorano. In sedaj bomo dali besedo. Uh, bomo oziroma počakajte, počakajte, gospod Deli. Torej, komisija nekoliko zaločuje, očitno želi priti do informacij.